fine, I have, I have mine, don't worry. Madame Ten, Davci, Zehet. Tako, gospe in gospodje, prosim, če se umirite. Ja, kaj je? Podbuti kofer. Vprašanje glede naslednjega glasovanja o poročilu napredku Albanije. Če se Albanija in Kosovo združita ali potem to poročilo velja tudi za Kosovo, Wegen seiner engen Beziehung zu Premierminister Rama wird jetzt der Kollege Fleckenstein antworten. Gospod Fleckenstein, bojo drugi roman tesno odnose z premijerjem Ramo. Opa. Seveda, gospod Butikofer, ne. Včeraj smo se o tem izčrpno pogovarjali in kar bi lahko povedali k temu, zato ker so se roki iztekli, potem tega nismo mogli več dodati glede tega intervjuja, vendar pa seveda smo o tem izčrpno razpravljali in sedaj je popolnoma jasno, kakšno je stališče Evropskega parlamenta. Ni možno to vnesti z ustnim predlogom spremembe? Potem bi to že bilo smiselno, da bi to bilo kot pojasnilo. Torej, uvodoma bi to lahko um, vnesli v besedilo, morda bi dodali odstavek kot pojasnilo da se to poročilo nanaša izključno na današnjo Albanijo. Mene? Nein? Ne gre? Wenn das den Kollegen ausreicht. Dobro. Če vam zadošča razprava, potem začenjamo z glasovanjem. Kompromis 3 za. Proti vzdržani sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 skupni predlogi 49, 50, 51 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani sprejeto. 56 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani zavrnjeno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 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 98 za, proti, vzdržani, sprejeto, 99 za, proti, vzdržani, sprejeto, 100 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 101 za, proti. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto 33 za, 25 proti. 102 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 105 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 106 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 107 za, proti, vzdržani zavrnjeno, ustni predlog 1 za, proti, vzdržani preverjamo. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 37 za, 16 proti sprejeto. 108. Ne, brezpredmetno 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 118 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Ja, pa saj ste bili proti. 118. To 18 preverjamo elektronsko glasovanje. abstimulski šlozen. Konec glasovanja. 25 za, 33 proti, zavrnjeno. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 122 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti,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 vzdržani, zavrnjeno, 133 in 134 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 136 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 135 za, proti vzdržani, sprejeto, 137 za, proti vzdržani, zavrnjeno kompromis 12 za proti vzdržani sprejeto. 144 za proti vzdržani zavrnjeno. 144. Direkt über Kompromiss 13. Ja? Nochmal abstimmen. Še enkrat. 144 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 13 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 157. Dva dela. Prvi del za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Drugi del za. Proti proti vzdržani sprejeto. 158 in 159 za, proti vzdržani preverjamo. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 31 za, 27 proti, sprejeto. Kompromis 14 za, proti vzdržani, sprejeto. Ustni predlog so MB2, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 166 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 167 za, proti, vzdržani, sprejeto. 168 za, proti, vzdržani sprejeto, 169 za, proti, vzdržani sprejeto, 170 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis 15 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 173 za, proti, vzdržani, sprejeto. 174 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 175 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 176 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gospod Fleckenstein? Kar se tiče kompromisa 16. Tukaj imam ustni predlog spremembe. Že prej sem ga napovedal. Prosim. V drugi in tretji vrstici bi dodali. And that of the large Albanian speaking groups in both Kosovo and the former Yugoslavian Republic of Macedonia, da bi to črtali, zato da bi se izognili nesporazumom. To je tudi bilo sklenjeno s prvotnimi avtori, liberalci. Kdo ogovarja? Ne. Potem bomo glasovali v tej obliki. Kompromis 16. V tej obliki za, proti vzdržani sprejeto. 189 za, proti vzdržani zavrnjeno. 190 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 191 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 192 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 1 in 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 3 za, proti, vzdržani, sprejeto, 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 5 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 1 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 18 za, proti vzdržani sprejeto. 21 za, proti vzdržani sprejeto. 22 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno, 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 26 za, proti, vzdržani, sprejeto, 27 za, proti, vzdržani, sprejeto, 28 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. Elektronsko glasovanje o celoti. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 50 za, 51 za, 3 proti, 4 vzdržani. Poročilo je sprejeto. Čestitke, poročevalec. Tako, zdaj pa prihajamo na poročilo o napredku Bosne in Hercegovine, kjer je poročevalec gospod Preda. Želite še kaj povedati? Ne, potem pa kar glasujemo. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na kompromis 4. Kompromis 4 za proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržanje sprejeto. Predlog 53 za, proti, vzdržanje sprejeto. 54 za, proti, vzdržanje zavrneno. Kompromis 6 za, proti, vzdržanje sprejeto sprejeto. Sledi predlog spremembe 65. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. No pa preverimo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja zavrnjeno. 19 za, 32 proti. za. Aha, ne, to smo že, to smo zdaj. 68, 69 za. Proti, vzdržani, zavrneno. 70 za. Proti, vzdržani, zavrneno. 71 za. Proti, vzdržani, zavrneno. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 76 za, proti, zavrnjeno. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. 79 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani sprejeto. 82 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 83 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 84 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sledi drugi del predloga 98 za proti. Sprejeto. No, pa preverimo. Ja. Ti apšionski šlost. Konec glasovanja. Zavrneno. 93 proti 22 za. Oziroma 23 za. Predlog 100 za, proti, vzdržani, zavrnemo. 101 za, proti, vzdržani, zavrnemo. 102 za, proti, vzdržani, zavrnemo. 103 za, proti, vzdržani, zavrnemo. 104 za, proti, vzdržani, sprejeto. 105 za, proti, vzdržani, sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. Kompromis 9 za, proti vzdržani sprejeto, 112 za, proti vzdržani zavrnjeno, 113 za, proti vzdržani zavrnjeno, 114 za, proti vzdržani zavrnjeno, 115 za, proti vzdržani še enkrat, nisem bil pozoren, 115 za, proti vzdržani zavrnjeno. Sprejeto. 116. Za. Proti. Zdržani. Zavrneno. Kompromis 10. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 126. Prvi del. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Zdržani. Zavrneno. 127. Za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 11 za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 12 za. Proti vzdržani sprejeto. Sledi kompromis 13 za. Proti vzdržani sprejeto. In kar tako je na kompromis 14. Za. Proti vzdržani sprejeto. Sledi drugi del predloga 168 oziroma 69. Prvi del, kdo je za? Aha, ne, samo v drugem delu glasujemo. Kdo je za drugi del? Proti, vzdržani, preverimo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet 29 za, 22 proti. Kompromis 15 za. Pri ustnem predlogu spremembe 1 piše, da je brezpredmeten, če je 167 sprejet. Kompromis 15 torej. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 177 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 179 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak bom preveril elektronsko. Konec glasovanja. 28 za, 23 proti sprejeto. Oziroma 29 za. Kompromis 16 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 17 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 200 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 18 za, proti vzdržani sprejeto drugi del predloga 204. Za, proti, sprejeto. 210 za, proti, zdržani, zavrneno. 211 za, proti, zdržani, zavrneno. 212 za, proti, vzdržani, sprejeto. 213. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 214 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 215 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 216, aha, brezpredmeten. Aha, to je vse. Ne, glasujemo. Prvi del 216 za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za. Preverjamo. Dobro preverjamo. Preverjamo prvi del. Glasujemo elektronsko. Ist abstimmungsgeschlossen? Konec glasovanja. Sprejeto. 30 za, 25 proti. Drugi del. Za. Proti vzdržani sprejeto. sledi 218 za, proti vzdržani sprejeto. 220 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 19 za. Kaj? Kaj sem dejal? Kompromis 19, ja, ne 15, 19. Za. Kdo je za? Proti? Vzdržani Sprejeto. Sledi 229 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 230 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 231 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 232 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 233 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 234 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 235 za, proti, vzdržani, sprejeto. 236 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 237 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. 238 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 239 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 240 za, proti, vzdržani, sprejeto. 241, aha ne, to je brezpredmetno. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog 15, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Sprejeto. Gospod Preda, to je bila manjša napaka. Glasujemo tronsko, torej konec glasovanja. sedemindvajset za štiriindvajset proti sprejeto. Aha, petindvajset proti. šestnajst za proti vzdržani sprejeto. Ena za proti vzdržani sprejeto. Predlog dve za proti vzdržani zavrnjeno. Tri za proti vzdržani sprejeto. Štiri za proti. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 16 za, 36 proti. Zdaj pa glasujemo elektronsko o celotnem predlogu. Samo je to prezvazno. Gracias.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

Okay, dear colleagues, let us. Dobro, dragi kolegi, predlagam, da nadaljujemo z dnevnim redom današnjega sestanka. Naslednja točka je točka 10, poročanje o delegaciji v Peking in Hong Kong, predsedstva delegacije za odnose s Kitajsko. Med nami pozdravljam eh, Joja Lajnena, predsednika delegacije, eh, ki je ravno kar obiskala Kitajsko. Kot veste, tudi predsednik Šulc nedavno obiskal Kitajsko, to je bilo 16. in 17. marca. Naj še enkrat ponovim, da bo AFET eh, govoril o tem strateškem partnerstvu in pripravi tudi poročilo o strateških odnosih med nami in pa Kitajsko. Bastian Belder iz EKR je eh, poročevalec. To poročilo bo pripravljeno nekje do poletja in bo sprejeto, oziroma ne bi bilo sprejeto na plan zasedanja do oktobra. 26 maja bomo v Afetu govorili o tem. Strateška agenda eh, za sodelovanje s Kitajsko bo ena od točk na dnevnem redu našega vrha s Kitajsko letos poleti. Pri tem Evropski parlament poziva Evropsko unijo, da okrepi strateške odnose s Kitajsko. Kitajska je zaenkrat um, močan dejavnik, močan um, akter v Aziji, ampak zaenkrat se še ni pridružila nobeni strani, nobenih zavedničev ne kuje. Tako pri mm, razmerju z Rusijo, kot tudi z ZDA ali pa Evropsko unijo. Vidimo pa, da se predsednik Putin in predsednik Xi pogosto sestajata. Sklenila sta torej tudi plinski sporazum v vrednosti 300 milijonov evrov. Eh, za izvoz plina iz Rusije v Kitajsko. Na obisku, zelo tekom obiska predsednika Šulca v mm, Pekingu, se je ta sestav eh, z nekaterimi kitajskimi predstavniki, novembra lani pa se je sestav tudi z kitajskim premijejem. Takrat je bilo govora tudi o vojaških operacijah Kitajske v Južno-Kitajskem morju, kjer je Kitajska nekoliko zmanjšala svojo prisotnost plovil. O tem je bilo govor tudi na sestankih med nami in pa Japonsko. Zadnje satelitske slike kažejo, da se Kitajska uh, močno širi v Južno-Kitajskem morju, še posebej z izgradnjo umetnih otokov. To vrstne dejanja bodo verjetno privedla do odgovora Filipino in pa Vietnama. To tudi počuje možnost um, eh, oboženega spora Opažamo tudi nekaj mm, težav na področju odnosa med Kitajsko in pa njenimi manjšinami, naprimer Tibetanci, Ujguri in ostalimi. Torej, tudi vprašanje manjšin je bilo načeto na uh, sestanku naše delegacije s Kitajsko stranjo v Pekingu. Kar zadeva Hongkong, naj izpostavimo tako imenovano revolucijo dežnikov, ko so hongkonški protestniki zasedli ulice tega mesta in želeli več svobode, ko gre za svobodne volitve oziroma za demokracijo. Zahtevali so tudi več demokracije in zato nas zanima, ali se je morda naša delegacija uspela sestati tudi s predstavniki te, eh, tega gibanja, torej revolucije dežnikov. Zelo dobro bi tudi bilo vedeti, ali je oziroma bo organiziran kakšen dogodek v Pekingu glede obletnice tega lanskega dogodka. Gospod ja- Lajden, izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Res je, Evropska unija ima že 40 let odnosov eh, z Kitajsko. 6. maja bomo organizirali neke vrste dogodek v palači oziroma v stavbi Berlajmon, potem pa tudi v Pekingu. Jaz sem skupaj s sekretarjatom vodil precej um, sestankov v Pekingu. Sestali smo se s predstavniki gospodarske zbornice, s predstavniki ljudskega kongresa, s predstavniki gospodarstva, s predstavniki nevladnih organizacij, pa tudi z novinarji. Uh, Dobili smo od, vtis, da je Kitajska država, ki se spreminja, ki se spreminja gospodarsko, politično in tudi kulturno. Na kulturnem področju smo lahko opazili, da se je rast zmanjšal iz 10 na 7 odstotkov. Nekateri ujguri pravijo celo, da se je znižala na 6 odstotkov, kar bo vodilo v boje, ko gre za porazdeljevanje bogatstva. V sami državi obstaja precej težav, kajti številne občine so prezadolžene. Obstaja tudi velika, ogromna razlika med najbogatejšimi in najrevnejšimi. Prav tako pa prihaja do nepremičninskega balona, ker obstaja mesta, kjer ne živi nihče. Politično se je država v preteklih dveh letih pa tako zelo spremenila. Predsednik Xi je mm, zelo močna osebnost ki s trdo roko vodi kampanjo proti korupciji. Pri tem pa mu pomagajo vodje vojske in pa tudi uh, obveščevalnih služb. Predsednik Ši želi spoštovati načelo vladavine prava. Torej, ne želi si, da bi prišlo do nekih samo uh, eh, držnih dejanj Moramo pa še preveriti, kaj točno je predsednik Ši s tem dejansko omenil. Obstaja seveda še vedno velik pritisk na tiste, ki mislijo drugače kot pa večina, kajti v zadnjih letih smo bili priča povečanju aretacije, v primeru z zadnjimi 20 leti. Omejuje se svoboda govora, prihaja do napadov na tako imenovane zahodnjaške vrednote, naprimer na nevladne organizacije, na Ehm, naša kulturna društva, ki se jih zelo nadzoruje. Pripravlja se tudi zakon o nevladnih organizacijah, v katerim se bodo zaustrila pravila in pa pogoji, ko gre za priznavanje nevladnih organizacij in omogočanje njihovega dela na kitajskem. Tudi novinari so bili zelo kritični, kajti dejali so, da prepogosto prihaja do zavrnitev vizumskih prošenj novinarjev iz Hongkonga, ki bi želeli poročati iz Kitajske, pa tega ne morejo, ne smejo. Tudi na področju kulture se stvari spreminjajo, kajti mlada generacija ni tako um, zainteresirana za politiko, bolj jo zanima boljše življenje. To velja predvsem za srednji sloj. In um, v zvezi s tem velja še spostaviti okoljske težave. Predvsej onosneževanja je na kitajskem, onosneževanje zemlje, zraka, vode. Poleg tega pa imamo tu še težave z živili, kar je eno izmed ključnih vprašanj na kitajskem. Prejeli smo poročilo o številnih stavkah v mnogih podjetjih, kjer se delavci borijo za boljše pogoje dela in pa za više plače. Tudi število protestov proti. Eh, določenih projektov v lokalnih skupnostih se veča. Ko gre za naše odnose s Kitajsko, je trenutno v središču pozornosti sporazum o naložbah, kjer je kitajska stran zelo pozorna, ko gre za osebino sporazuma. Se pravi, pozorno spremlja, ali bo s takšnim sporazumom omogočen dostop do trgov, kajti številni trgi so za zahodna podjetja še vedno zaprti. Poleg tega pa je tu pomembno vprašanje, še zaš, vprašanje zaščite investitorjev, ki mora biti za nas zelo pomembno. To dejstvo je izpostavila gospodarska zbornica. Kitajska še naprej razmišlja tudi o prostotrgovinskem sporazumu med Kitajsko in Evropsko unijo, kar pa je po našem mnenju drugi korak, ki sledi prvemu. Razpravljali smo o statusu tržne ekonomije, o katerem bomo odločali eh, v prihodnih letih, oziroma do leta 2016, do konca tega leta moramo o tem odločiti. Želimo pridobiti podatke o stanju tržnega gospodarstva. Gospodarska zbornica v Pekingu je precej skeptična eh, glede tega vprašanja, kajti ni posebno pripričana, da je kitajsko gospodarstvo tržno gospodarstvo kajti obstaja precej omejitev za zahodna podjetja, evropska podjetja, ki so dejavna na kitajskem. Najnovejši primer lahko navedemo na področju bančništva, kjer um, se uporablja predvsem kitajska informacijska tehnologija, ki morajo potem naše evropske banke uporabljati in s tem nekako tudi omogočati dostop kitajskim oblastem do njihovih podatkov. Predvsem smo govorili o odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko, načeli pa smo tudi nekatere zunanje politične teme. Kitajska se je opredelila proti vojaškemu posredovanju v Ukrajini. Hkrati pa Kitajska tudi nasprotuje sankcijam. To so nam zelo jasno povedali. Torej, Kitajska nasprotuje sankcijam. Kitajska je zelo samozavestna, ko gre za nastopanje na svetovnem odru. Poglejmo si naprimer dogajanje v Južno-Kitajskem morju, kjer Kitajska um, želi uh, nekako si prisvojiti čim več morja. Potem smo govorili tudi o tako imenovani novi svilni poti, kjer uh, gre za novo povezavo med Azijo in Evropo po kopnem, Kitajska je tu investirala že več milijard evrov, mi pa se še vedno odločamo, ali bomo pri tem sodelovali ali pa ne. Seveda so s tem povedane različne vprašanja, ali obstaja mednarodni standard oziroma ali se upoštevajo mednarodni standardi, ko gre za uh, javne razpise in druge podrobnosti. Je pa to zelo pomembna stvar za Kitajsko. Ko gre za um, Azijsko infrastrukturno in naložbeno banko AIIB, uh, Eh, se Evropska unija še ni odločila za sodelovanje. Nekatere države so za sodelovanje, nekatere pa ne. Torej, tudi tu se moramo uskladiti, govoriti o tem in se potem do tega opredeliti. Opažamo, da moramo podariti tudi novo oziroma izdelati novo strategijo za odnose s Kitajsko, kajti stara strategija je bila pripravljena leta 2006. Če gremo zdaj še na Hongkong kaj smo storili tam oziroma kaj se je dogajalo tam. Jutri, ta teden oziroma naslednji teden bodo znani eh, rezultati drugega kroga konzultacij med uh, stranmi v Hongkongu. Takrat bomo videli, kaj bo uh, oblast predlagala, kakšno rešitev bo predlagala za prihodne volitve v Hongkongu. Junija letos naj bi bil zakon o volitvah v Hongkongu pripravljen, vlada pa nima večine v parlamentu, kajti opozicija ima tam 27 glasov, vlada pa 43 in če želi vlada imeti eh, dvotretinsko večino, potrebuje še dva glasova. Zdaj, vprašljivo je, ali bo prišlo do kakšnega kompromisa ali bo došli v to smer, ali pa bo opozicija blokirala ta zakon in ga nekako bojkotirala. Videli smo, da so okoli vladnega poslopja še vedno postavljeni šotori protestnega gibanja revolucije dežnikov. Je pa nekako že možno opaziti trend, ki je nekako nenaklonjen protestnikom. Saj ne bi bile ulice strani tega gibanja eh, zaprte predolgo. 79 dni je trajala ta blokada, kar pa je morda bilo nekako kontraproduktivno. Še posebej v luči sprejemanja novega zakona o volitvah, ki ne bi bile zadene leta 2017. Na kratko še nekaj o odnosih med Evropsko unijo in pa Hongkongom. Ti so predvsem gospodarske narave, kajti tudi tu pripravljamo sporazum o naložbah. Prav tako pa tudi eh, nekaj vrste režim za urejanje carinskih podrobnosti, pa tudi sporazum o zaščiti avtorskih pravic oziroma pravic intelektualne lastnine. Hongkong ima še vedno zelo cvetoče gospodarstvo in se ne sooča z večjimi težavami. Gospod predsedujoči, s tem tudi zaključujem svoje poročilo. Hvala. Najlepša hvala, gospod kolega Lajnen. Zdaj pa bi dal besedo gospodu Belderju, našemu poročevalcu. Izvolite. Ja, tako veoma je depozitor, kolega. Eh, eh, hvala lepa. kolegu in poročevalcem v senci, zlasti pa gospodu Lajnenu, gospodu Biti Koferju, bi želel povedati, da resnično pozdravljam odlično poročilo in analizo razmer uh, v, eh, na kitajskem po njihovem obisku in uh, ti komentarji so izjemno koristni. Seveda pa se moramo osredotočiti na organizacijsko strukturo, uh, potem eh, pogledati na to z vidika investicijske banke in naložb eh, v Aziji. To je prav gotovo pomembno in eh, o tem razpravljamo tu že več mesecev, kajti naše pobude moramo koordinirati in eh, prejšnji eh, teden smo lahko o tem brali eh, v medijih, namreč govore je bilo o potrebi po naložbah, evropskih naložbah, vendar na podlagi preglednosti, socialne odgovornosti, kakor tudi zdravih naložb in okolju prijaznih naložb. Kitajska je prav gotovo izjemnega pomena v tem globaliziranem svetu, v katerem živimo. Zato je eh, potrebno, si je potrebno zagotoviti strate, strateški pristop k, temu, eh, k tem dejavnostim, strateški pristop in mislim, da se tega zlasti zaveda eh, tudi akademska sfera. Govorili ste o sestankih s predstavniki mednarodnega tiska eh, v Pekingu. Eh, mogoče bi lahko o tem povedali kaj več in izražen je bil eh, interes za celotni koncept vzajemnosti, kot je bilo moč slišati, zato da bi lahko delovali eh, kaj ti na drugi strani eh, ta eh, svoboda, svobodni pristop eh, nikakor ni zagotovljen v enaki meri, kot je zagotovljen kitajskim predstavnikom tiska v Evropi. Kako to vidite glede Hongkonga, bi morda lahko povedali, kakšna, kakšno je ozračje v odnosih Eh, med Hongkongom in eh, celinsko Kitajsko. Zdi se, da je eh, precej sovražnosti in vse to ogroža samo načelo proste trgovine v Hongkongu. Potem so tu tudi problemi z živili, pa tudi drugimi proizvodi, ki so predmet trgovine. Potem so tu vprašanja, ki se nanašajo na ponarejanje, na ponaredke in tako dalje. Tudi to me zanima, kaj ti eh, to področje je sicer eh, lahko škodi podobi naših držav, ki sprejemajo eh, to vrstne proizvode. Sicer pa je to poročilo eh, Eh, ta analiza zelo trezna, zelo koristna in eh, sicer so obravnavani najrazličnejši vidiki in tudi izzivi in hvaležen sem vam za to delo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Pelder. Zdaj pa najem besedo gospodu Butikoferju, podpredsedniku delegacije za Kitajsko. Gospod Butikofer, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Uh, eh, kot je Jolajnen že povedal, samo nekaj primem. Eh, pri, eh, pri po Kitajska v precejšnji meri zatira dejavnosti civilne družbe in vodi diskriminatorno politiko proti tujim vlagateljem in še vedno pa Eh, je potrebno upoštevati, da v veliki eh, meri deluje kot eh, center inovacije, vendar pa se izogibajo konkurenci in mislim, da bi bilo potrebno zlasti upoštevati možnost, da Eh, je to del njihove nacionalne strategije, namreč da zagotavljajo in odpirajo trge za njihove lastne podjetja, s tem, da se ščitijo pred mednarodno konkurenco. Drugič, okolje. Eh, tu eh, gre za slab zrak, kakor tudi onesnaževanje tal. Vse to predstavlja zelo velik problem. In tu eh, stvari potekajo brez finančnega, brez eh, finančnega sodelovanja. Gre za film, ki je to obravnal in 300 eh, milijonov Kitajcev si je ta film uspelo ogledati v enem tednu in to samo kaže na veliko relevantnost tega vprašanja. Sicer pa menim, da je stratoško, strateško gledano Kitajska oblikovala Eh, svojo eh, strategijo, ki pa ni skladna z rusko-eurazijsko strategijo. Ravno obratno. In eh, ruski strategiji in zlasti predsednik Putin so zaskrbljeni glede na cestno strategijo Eh, in eh, prometno strategijo, eh, ki jo je začrtala Kitajska. In mislim, da je tudi to nekaj, kar je za nas zelo zanimivo in kar je potrebno upoštevati. Sicer pa bi želel tudi sam opozoriti na to, kar je povedal Jo Lajnen, namreč na veliko potrebo po boljši koordinaciji in seveda Neverjetno je eh, bilo, kako smo se vsi eh, borili, eh, da bi prišli tja prvi, ne da bi koordinirali svojo strategijo. To je bilo neverjetno videti. In še nakratko dvoje. Srečali smo se tudi s predstavnicami feminističnih skupin, z ženskami, ki so bile v priporu zaradi svojih dejavnosti, ki so bile žrtve spolnega nadlegovanja v vsakdanjem življenju. In opisovali so, kaj se je dogajalo. Potem smo se srečali tudi s predstavniki eh, nacionalnega kitajskega kongresa in eh, torej možno, imeli smo možnost, da lahko izpostavimo svoje mišljenje. Glede Hongkonga lahko pričakujemo, da sama demokratična opozicija v Hongkongu, Hong vsaj del te opozicije, pričakuje, da kar zadeva temeljne odločitve sprejete se strani ljudskega kongresa, ne bodo eh, dopustili eh, predstavnikov 25 eh, odstotne večine, da so kandidati za vodilne položaje. Tako to poteka. In Peking, torej lahko vidimo Torej, če bi sam špekuliral, če mi nekdo zastavi vprašanje, bom rekel, da bodo eh, verjetno uspeli, kaj ti opozicija nima dovolj dobre lastne razvojne strategije. Glede eh, vprašanja Južnega Kitajskega morja, z mednarodnega vidika je eh, reklamacija eh, oziroma pridobivanje eh, novih površin. Eh, in izboljševanja način, kako poteka to sedaj, pravzaprav ne igra nobene vloge, zlasti nima pravnega statusa. Evropska unija bi morala v bodoče jasno povedati, da je potrebno izvajati eh, zakon eh, glede tega območja Južno-Kitajskega morja. Najlepša hvala. Regarding the Eh, hvala eh, za te pripombe, ki se nanašajo na eh, strategijo za Azijo, za Kitajsko in Hongkong. Ne vidim drugih kolegov, ki želijo besedo, torej dal bi sedaj besedo gospodu Lajnenu. Ja, kolege Belder. Hvala lepa. Kolega Belder, pripravite poročilo, veliko uspeha pri tem. Res. Gospodarsko mora EU paziti da bo obstajala vzajemnost in da ne bomo podpisovali sporozumov, ki bodo enostranski. Kitajska lahko investira na skoraj vseh trgih v Evropi, evropska podjetja pa le na nekaterih trgih, malo trgih na kitajskem. In pogosto morajo imeti še kitajskega partnerja. Včasih 20 odstotkov, včasih pa tudi do 50 odstotkov. Torej, potrebno bo stvari še izboljšati kar se tiče preglednosti sprejema naročitev na kitajskem tudi. Potrebno je zagotoviti varnost na ložb, imeti možnost se pripraviti na odločitve. V tem trenutku to še ni veliko kar tako. Vzdušje v Hongkongu, da, o tem smo govorili, vendar pa moramo videti tudi težavo v zadnjih letih. je bilo 47 milijonov Kitajcev na obisku v Hongkongu. To pomeni stres za to mesto. Veliko je nepremičninskih nakupov. Hongkong je izredno drag nepremičninski trg. Enostavno ljudje si ne morejo, običajno ljudje si ne morejo več kupiti stanovanja in zato je prišlo do kar nekaj nasprotovanj in tren. Kitajci želel imeti vize, potne liste za Hongkong, tako da ne bo več eh, toliko Kitajcev odšlo v to mesto, ki je že tako natrpano. Sestali smo se tudi s pravosodnim ministrom, ki je poročal, da je pravosodje zelo neodvisno, imajo common law po britanskem vzoru in dejal je, da ni vplivanja na sodne odločitve. Tudi različna mnenja so. Možno, čeprav si veliko ljudi misli, da je tam že sedaj tudi tako kot drugi na kitajskem Hongkongu, torej ne, ampak oni pravijo, da je še vedno pred, predvsej možno izražiti svoje mnenje. Gospod Butikofer je govoril o IT sektorju, to je sedaj nova revolucija na trgu, Kitajska pa se žal omejuje imajo bolj intranet kot internet. Kar se tiče dostopa do interneta, so možnosti precej omejene in to še naprej obravnavajo zelo restriktivno. Lastna podjetja Huawei in Alibaba so vodilni globalno na trgu, se širijo globalno, vendar pa potem mednarodna podjetja skoraj da ne morejo stopiti na kitajski trg. To je velika težava in to ni spremljivo. Sveteno pot, strinjam se s kolegom Butikoferjem, da se Rusija boji, da bi bila postavljena na rob, da bi obšla Rusijo. In namestnik premjera Vang bo skozi teh dneh, da bi pomiril Putina, da bo tudi Rusija dobila svoj delež pri tem. Kitajska je nedvomno azijska velesila in Rusija to tudi jasno ve. In na koncu, gospod Belde, potrebujemo boljše usklajevanje na ravni EU za Kitajsko in za celotno Azijo. To moram povedati. EU je zelo šipka na tem področju, v tem delu sveta. In to, kar kriči po usklajeni politiki Evropske unije tako kar se tiče strateških partnerjev v celotnem azijskem prostoru. Hvala lepa. Dank, Hvala lepa, kolega Lajne. Tako, zaključili smo to točko na dnevnem redu. Hvala lepa za vaše poročilo. Zanimivo je bilo in tudi opisali ste glavne točke, na katere moramo paziti pri razvoju naših odnosov s Kitajsko, še prav posebno ob 40. obletnici diplomatskih spostavitev diplomatskih odnosov in vseh dogodkov, ki so predvideni za leto 2015. Hvala lepa tudi gospodu Bitekoferju in Bederju. Tako sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za aktualno razpravo o razmerah v jemnu. To je en od kriz, ki se hitro razvija in zahteva veliko pozornosti Evropske unije, kar se tiče naše zonanje politike. Zato smo povabili vodja delegacije Evropske unije, gospo Betino Mušajt, ki je tukaj z nami, zato da bo lahko podala oceno nedavnih dogodkov, ki jim vsi pozorno sledimo. Saudska Arabija in nekateri zavezniki v zalivu so začeli z vaškimi operacijami v Jemnu proti Hutu opozicijskim uporniškim vojakom. Tukaj sodelujejo tudi nekatere druge države in imajo tudi podporo logistično in obveščevalno ZDA. Nemenski predsednik Hadi je pozval k temu, ker so hutovski uporniki želeli zavzeti mesto, kjer je bil predsednik in so želeli prevzeti nadzor tudi nad Sanom. Nadzorujejo sever, osrednji del, suniti, ki hodi Saudska Arabija, pa obtožujejo tudi Iran, da posreduje ujemno in podpira uporniške skupine. Potrebno je vedeti tudi, da poprečno 4 milijarde sočkov nafte pluje preko žine med Jemnom in Džibutijem, ki povezuje Adenski zaliv in Arabsko more in je zelo osko na najbolj oskem mestu. In to bi lahko pomenilo veliko uviro za trgovino nafto, globalno gledano, ker bi potem morali obrati druge poti. Sedaj pa kar predajam besedo veleposlanici in bo lahko povedala več o trenutnem stanju, kar se tiče razmeru jemno, prosim. Well, thank you very much. Uh, najlepša hvala. Eh, hvala za povabilo sem danes. Že večkrat sem se vračala v Evropski parlament in eh, povabljena sem bila tudi takrat, ko sem prevzela svoj položaj v jemnu 2012 in eh, takrat eh, se je zdel jemen uspešna zgodba država, ki je uspešno vodila tranzicija. Stare sile pa so med tem naredila, naredile, kar so naredile, da vzpostavijo status quo ante. In, s, tem, s temi uvodnimi pojasnili bi želela podati nekaj eh, pojasnil oziroma nekaj informacij o eh, jemnu. Eh, gre za eh, torej izhodišče, torej notranja situacija. 35 eh, odstotkov eh, jemencev so zajdi, zajdi in ki so tako povezani oziroma tako blizi, blizu sunitom, da je to vedno potekalo dobro in da Eh, ni tu nikoli bilo nobenih napetosti. Sicer pa je Jemen eh, zateral eh, gibanja za civilne pravice znotraj te skupine in s časoma so pridobivali na moči zlasti v zadnjih desetih letih in to vam nekaj pove tudi o vojni. Eh, torej o eh, vojaški naravnanosti eh, teh skupin. In zdi se, da je to še vedno tisto, kar je v ospredju v njihovem boju oziroma njihovi kampanji. Na to je prišlo do, do nacionalnega dialoga, vendar pa Eh, se je potem začelo, se je to začelo spreminjati in ta retorika eh, je prišla od marginalizacije do obravnave neuspehov eh, in pa sploh celotno to področje boja proti korupciji. Tu so plemin, plemenske skupine, ki so bile lojalne predsedniku, ki so se želele boriti za lastne eh, pravice, kajti eh, eh, kot veste, gre za močno plemensko usmerjene skupine. Potem vse to, kar se je dogajalo med tranzicijo, septembr, septembra je, bilo, je bil sprejet eh, sporazum, ki se je nanašal na oblikovanje nove tehnokratske vlade, eh, kar je bil eh, potencijalni uspeh za huti, hutujce. In na to je vse počasi pa je prišlo 22. januarja do odstopa vlade, eh, kot eh, veste, kaj se je dogajalo v tem obdobju in eh, hutujci so sprejeli izjavo in predsednik pa tudi večina ministrov je bilo poslanih v pripor. 26. Eh, marca pa je prišlo do vse večjega eh, prodiranja te skupine proti eh, v smeri juga. Imeli so svoje utemeljene zahteve za delitev oblasti, kakor tudi pravice do, do resursov eh, in eh, potem eh, konflikt s silami na drugi strani. Analitiki pa so menili, da hutici ne morejo nadzirati države, tudi sami pravzaprav nimamo, nimajo jasno zastavljenega cilja glede tega, kaj so njihovi glavni cilji. Vendar pa glavni cilj, eh, kot sem rekla, je delitev oblasti in resursov. Eh, Kakšne so razmere danes? gre za eh, eh, vojaško delovanje na samem terenu, na eni eh, strani, eh, potem eh, eh, napad Saudske Arabije, ki eh, so menili, da so ogroženi njihovi varnostni eh, interesi. Na to se bom povrnila še kasneje svetuje torej država, ki, eh, katere krhke tranzicija, tranzicijsko obdobje je zelo eh, ogroženo. Tu so sile, ki so zveste predsedniku Hadiju, ki eh, še naprej ostaja legitimni predsednik. Spomnili se boste, da je prišel nazaj na oblast po svojem odstopu, rekel je, da bo odstopil, eh, ker je bil praktično prisiljen v to, potem se je eh, premislil. V dveh tednih eh, se te razmere v državi niso spremenile, vendar pa, ko je posredovanje naredilo te razmere še resnejše in še bolj naravne. Država se je znašla na, na robu človeške katastrofe. Na eh, stotine tisočev eh, razseljenih oseb je poleg že 50 tisočih eh, razseljenih in eh, tu je potem še tudi zelo veliko drugih beguncev, verjetno približno 500 tisoč. Eh, Eh, somalicev, eh, somalicev iz afriškega roga. Tu je, eh, sami menimo, da trenutno v bistvu pomoč še ni realna in država, ki je na robu Eh, na robu propadle države, pa se zdi, da bo resnično eh, to, eh, da je v nevarnosti, da to kmalo tudi zares postane. In tu je pomankanje, tu so najrazličnejši problemi finančnega vladanja oziroma upravljanja in političnega vodenja in država je izgubila 50 eh, eh, milijard dolarjev. Dve milijardi na leto, tudi to je še naprej predmet razprav med OZN in državami članicami. Zato pozivamo in bomo še naprej pozivali stranke, strani da se začno, začno spet pogajati, to je posem jasno, kajti sedaj vojaška, vojaški napadi eh, trajajo že tri tedne in eh, morda bi lahko prišlo nazaj do pogajanj. Eh, če bi se vrnili k pogajanjem, bi razmere lahko bile drugačne, vendar pa je potrebno najti način s partnerji v zalivu, da Eh, jih potegnemo iz eh, te nevarne, kočljive situacije eh, skozi pogajanja in na podlagi obstoječih parametrov, kajti Zveza za sodelovanje v zalivu ima na voljo mehanizem za sodelovanje, potem izid konferenc o dialogu, pa tudi sporazum iz lanskega leta, vendar pa je potrebno ob, eh, informirati vse strani in jim eh, predočiti potrebo po dialogu, sicer bo to vplivalo na legitimnost in veljavnost pogajanj. Jasno tudi je, da eh, morajo eh, pogajanja spremljati, da mora pogajanja spremljati premjerje, in sicer sami menimo, da mora do tega priti čim prej. Kaj ti sicer bo eh, država v vse hujšem položaju, eh, ki ga bo izjemno težko rešiti. In eh, sicer je, mora priti do oblikovanja vlade nacionalne enotnosti, najrazličnejše druge pobude pod predsedovanjem predsednika Hadi. Ja. In tu so potem še različne druge faze finalizacije prehoda oziroma tranzicije, ki se je zaključila lani. En od ključnih razlogov, zakaj so akterji v bistvu vzeli v lastne roke to, o čemu pravijo lastne pravice v okviru ciljev, za katere se borijo sklenila bi s tem, da bi spregovorila o e, človeških žrtvah 650, e, čeprav je to število zelo težko oceniti, same človekoljubne dejavnosti, e, ki e, ko človekoljubne pomoči tja sploh ni bilo mogoče pripeljati. Aprila je prišlo potem do prvih pristankov letal, človekoljubno pomočjo, z zdravili in eh, drugimi, eh, drugimi proizvodi. Menimo, da bi OZN eh, še naprej morala ostati v ospredju, njena vloga bi eh, še naprej morala ostati eh, bistvena in vodilna. Spremljati jo morajo tudi druge dejavnosti, vendar pa je potrebno narediti še več, da bi eh, se lahko konflikt eh, pripeljalo nazaj na pot političnega eh, razreševanja in da bi lahko govorili spet o situaciji, ki, jo, ki sem jo spoznala, ko sem prišla na svoj položaj leta 2012. Besedo ima gospa Alijo Marij ki je predsednica eh, delegacije za države GCC-ja, Zveze za sodelovanje v zalivu. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči. V svojem imenu, imenu kolegov, se zahvaljujem vašemu odboru, da ste odgovorili na naše povabilo za organizacijo razprave o teh razmerah. Eh, razmerah, eh, razmere, ki so dramatične v sedanjem eh, trenutku. Gre za državo, ki pravzaprav igra in bi lahko igrala pomembno vlogo v tej regiji. Tu se kristalizirajo napetosti in neenakosti, ki obstajajo na celotnem arabskem polotoku in lahko bi prišlo do eh, izgube strateškega ravnotežja in spriča vloge te regije na svetu, bi vse to lahko močno vplivalo ne le na bližnji vzhod, temveč eh, še eh, dlje, mnogo dlje. In, In tu gre za mednarodno skupnost, za devet arabskih držav, in um, glede na e, situacijo uh, na samem uh, terenu. Prispevek uh, gospe veleposlanice je bil izjemno um, celovit in uh, zelo koristen. K temu bi dodala še to, da uh, smo lahko eh, pred nekaj tedni videli, da poleg zahtev po delitvi, eh, delitvi eh, moči in tudi resursov, ali pravzaprav nas to ne spominja na neko prejšnjo situacijo o jemnu, ki je že bila tudi konfliktna. Eh, in ta konflikt je bil potem zamrznjen. Je pa res da se moramo vprašati, kaj pravzaprav lahko resnično stori Evropska unija in ali ima svojo težo. Ko sem bila v Jemnu, eh, sem imela vtis, da, eh, je, da samo prebivalstvo dojema Evropsko unijo eh, kot eh, pravzaprav zelo nejasen pojem. In lahko se vprašamo, kakšna je teža Evropska unija skozi neposredne ali posredno eh, delovanje, zlasti pa ali ima vizijo tega, kar je potrebno za Jemen. Hvala lepa. Besedo dajem kolegi gospodu Kanu. Uh, thank you. Uh, can I also thank... Hvala lepa. Naj se zahvalim veleposlanici za povratne informacije. Jasno je, da vojaške rešitve za to težavo ne bo. Ravno nasprotno, potencial, da bi razširili sektarjanstvo po Bližnjem vzhodu in druge, da je to resnična težava. Huti morajo razumeti, da je smer katero peljejo Jemen, izredno nevarna. Iran mora odigrati pomembno vlogo in pozdravljam vlogo turške in pakistanske vlade, ki spodbujata Iran, da naj odigra pozitivno vlogo. Vsi si želimo omejiti razširjenje teh težav. Iz zgodovine vemo, da so hutiji se igrali, tako na vojaški, kot tudi na politični strani, že dvojne igrice. Potrebno bo izpostaviti politično plat, ne pa toliko vojaške. Po mojem, moramo pomagati reševati te razmere prek Združenih narodov in skušati razorožiti hutije. Zato bi embargo na orožje za vse operacije v Jemnu bil pomemben. Vlada gospoda Hadija mora biti ponovno spostavljena. Ne more kakršnakoli skupina odstraniti legitimno izvoljene vlade. Želimo si tudi več nacionalnega dialoga, o tem je bilo govora ker bi potem imeli jasno zastopanost severa in juga in bi imeli nacionalno enotnost. Morda bi si potem sporo morali gledati tudi to, kako bi lahko jemno pomagali pri izgradnji infrastrukture, ki je potrebna za to, da ne bo prišlo do propadle države v jemno. Hvala lepa. Kan, uh... Hvala lepa, gospod Kan. Sedaj pa gospa Lohpiler, prosim. Danke, Hvala lepa, predsedoči. Hvala lepa tudi vam, veleposlanica, za vašo izjavo. V parlamentu smo poslali delegacijo v Jemen. To mislim, da je bilo leta 2011 ali 2012, točno takrat, ko se je začelo z nacionalnim dialogom. Ampak pa kot se dali, ta ni bil stabilen, verjetno tudi ne zato, ker uporniki niso bili vključeni v to. Huti niso bili vključeni v to. In zelo pomembno je bilo, da bi pomagali pri izgradnji državnih institucij. Na kratko ste upozorili na to, bi lahko še enkrat se tega dotaknili, če bo prišlo do mirovnih pogajanj. Kako bi potem EU videla vloge teh institucij, naprimer, kar se tiče pravosodja, kako bi naj to pomagali izgraditi. In Saudska Arabija sedaj ima ključen pomen pri tem sporu. Ali vlada Saudske Arabije prevzema svojo odgovornost eh, pri tem, da skuša pomagati jemno, da ne bo postal propadla država in da bo vlada spet prevzela vajeti v svoje roke. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Tepiti Dejos, ki tudi želi spregovoriti, prosim. E, Hvala lepa. Naj podprem naslednje stališče. Stališče Evropske unije v jemenski krizi ne sme biti dvoumno, mora biti jasno Ne smemo se tudi postaviti na katero od strani, ostati moramo neutralni. Potrebno je vedeti, da bi vključevanje Evropske unije v ta spor imelo velike posledice. Videli smo, kaj se je zgodilo s krizo v Ukrajini. Temu se moramo izogniti, torej postaviti se na katero od strani. Potem bi postali del težave, ne pa rešitev. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa. Še kdo? Še, še gospod Havit, prosim, nisem videl, prostite. Um... Hvala lepa, veleposlanici. Odbor sede je tudi bil koncu prejšnjega mandata na obisku v Jemnu in dogodkom v Jemnu sledim z vedno večjo zaskrbljenostjo. Razmere so težavne. Sedaj pa so se poslabšale tako, kot ni nihče izmed nas pričakoval. Ne vem, ali bomo imeli povzetek, da pa če bomo dobili odgovor, bi rad povedal sledeče. Zdi se, da je na plenarnem zasedanju Aštanova dejala, da bo to novi test za globalno solidarnost in za izogib krizi in mislim, da se moramo soočiti s tem, da nam ni uspelo. Sedaj pa moramo nekaj spremeniti, potrebno si ogledati, kje nam je spodletelo, kaj nam je spodletelo. Nedavno sem se stal s koordinatorjem za dobro turizmo Združenih narodov in dejal je, da je potrebno delovati preventivno, že prej se izogniti takim razmeram, kajti potem je prepozno kakšen poduk lahko potegnemo iz tega, kar se je zgodilo v jemnu, zakaj nam ni uspelo. In zanima me tudi, če je to vaše mnenje. Veliko je govoric. Mislim, da smo imeli prave nastavke v jemnu, vendar pa potem vsega skupaj ni uspelo stabilizirati. Imeli smo dobre možnosti za tranzicijo v jemno, vendar pa so lokalne institucije bile prešipke. Zato lahko rečemo, da enostavno nismo dovolj podprli teh institucij v jemnu. Če je to res, potem se moramo iz tega kaj naučiti o naši vlogi odnosu z drugimi državami. In potem, če bi v Iranu se odločili in jasno postavili na eno ceni, tako kot slišimo, potem bo potrebno to tudi upoštevati pri reševanju razmer v Jemnu. Hvala lepa, gospod Howitt. Sedaj pa veleposlanica za odgovor na vse vprašanja. Hvala lepa za odlična, poglobljena vprašanja vidim, da razmeroma jemno pozorno sledite. Naj začnem z zadnjim govornikom. Da, potrebno se je kaj naučiti iz teh razmer. Imeli smo obsežni pristop, imeli smo donatorske obljube, vendar pa nam ni uspelo in seveda ne gre samo za denar. Jemen je bil na poti, ko so vse različne strani, ki so bile sprte leta 2011, se odmaknile od prepada, blizu katerega so bili. Koraki tranzicije so bili pravi in smo jih tudi spremljali, vendar pa počasi. In sicer prebivalstvo, ki je čakalo na mir, je izgubilo zaupanje v postopek. Ni več zaupalo v vlado nacionalne enotnosti, ki je bila samo referenčna, bolj kot bi si to želeli. Niso povečevali verodostojnosti in zaupanja v vlado in ko so potem skušali zaceliti nekatere rane, ki so jih desetletja in stoletja sporov postili ujemno, potem niso tega reševali na celovit način. In potem imeli smo predsednika, ki je bil izredno pozitiven, ki je želel, ravnati dobro, namerno in je skušal povzročiti pozitivne spremembe, vendar pa v bistvu potem ni mogel ohraniti zagona, kajti preveč sil iz preteklosti ga je uviralo pri tem. Pa tudi ni imel dovolj podpore znotraj države. To je bil drugi element. Kar se mednarodne skupnosti tiče, da res verjamem, in mislim, da običajno in veliko krat nimamo mehanizmov, ki jih potrebujemo za to, da bi lahko državi, katere institucije ne delujejo na ustrezen način, bolj gladko pomagali, ker ni torej učinkovitosti, preglednosti in krvata korupcija. Jemen je ena najbolj korumpiranih držav na svetu in če vam seveda povem, vam kot so zakonodajalcu, je to za donatorje velika težava. Veliko pomoči, ki je potrebno nameniti, je za gradno institucijo in to terja kar nekaj časa in to zahteva stabilnost kot podlago. Naj potem spregovorim še o nečem. Gre za zmožnost EU, da ukrepa. In tukaj bi se rada navezala tudi na to, kar se tiče hutijev in sodelovanja, njihovega sodelovanja v nacionalnem dialogu. So sodelovali ali ne? Da. Mislim, da so in o tem sem že spregovorila. To so storili presenetljivo učinkovito. Vsi akteri so menili, da so bili konstruktivna sila. Huti so bili politično gibanje, ki se je pojavilo kot sestavni del njemenske družbe. Torej, Evropska unija, mislim, da mora odigrati pomembno vlogo. Ravno kar smo izvedli analizo spora, to se je ironično zgodilo v februarju, ko smo si ogledali vse različne akterje na bolj analitičen način in nekaj je iz tega jasno išlo. Sporočilo, da je nepristranskost Evropske unije in uspešno sodelovanje v kontekstu DG10, to je skupina, ki je bila osnovana leta 2010, kjer imamo veliko akterjev tudi EU in kasneje potem še nekatere druge države. Japonsko, Turčijo. Vse države so torej podpirale Jemen in EU je bila jasno profilirana. Imeli smo jasno rogo, da se torej skuša ustvariti zaupanje med vsemi stranmi. Sedaj bomo to morali unesti, ta proces, ko skušamo sodelovati z vsemi stranmi v Jemnu in to moramo izostaviti z vsemi imamo seveda misije držav članic pojemno, imamo redno izmenjavo s huti. To je zelo pomembno, ker, kot sem dejala, so politično neizkušeni in so zato naredili kar nekaj napak, dokler ni prišlo do teh dramatičnih razmer. Vloga Irana, ali je to tudi njihova vojna, Zelo dolgo časa Iranci niso igrali pomembne vloge v Jemnu. Huti so se usmerjali k Iranu, imeli so obiske in dobili so naprimer tudi strateške nasvete strani Irana. V zadnjem času pa je Iran povečal svojo vlogo. Njihova retorika v zadnjih dneh se je zelo spremenila. In to je seveda nekaj, kar skrbi nas vse. To ni veliko pomoč. Vendar pa Jemen še vedno, in naj to izpostavim, vem, da nekateri izmed naših partnerjev tudi tako menijo, nekateri naših pomembnih partnerjev tako menijo, Jemen je še vedno v težavah, vendar pa so težave, ki izhajajo iz domačih nerešenih vprašanj in te je potrebno rešiti. Je pa seveda tudi jasno, da Saudska Arabija v trenutnem geopolitičnem kontekstu vidi umešavanje Irana kot še prav posebno grožnjo. Nekateri menijo, da so jih potisnili kot in slišali smo tudi zelo nesrečno retoriko Vendar pa ena stvar je retorika in seveda to ne koristi, po drugi strani pa je pomemben vidik delovanja, praktičnega delovanja Irancev v Jemnu. Res so poslali ladje, vendar pa so delali zdaj samo tam, na vzoče, vendar pa niso pokazali nobenega namena, da bi posredovali. Hvala lepa za to, da ste nas spomnili na to, kako dramatične posledice bi lahko imelo širenje te krize, ne samo vjemno, tudi širše. To bi pomenilo veliko izgubo za vse države kot sem uvodoma dejala, suniti in šiti v jemnu zaradi zaidijev, ki so pravzaprav bili narod, ki so živeli v jemno že od, ki živijo v jemno že od srednjega veka. Torej, niso imeli nobenih tren. Uporabljajo iste mošeje, poročajo se med sabo, religiozni obredi so si bili zelo podobni, vendar pa huti in želim to izpostaviti, pa se potem niso lokalno tako integrirali in so potem se naslonili bolj na Iran. Glede na interne razmere, to ni ravno presenetljivo. Tako da mislim, da je odgovor v tem, da moramo ukrepiti jemensko tradicionalno strukturo, vendar to moramo seveda zato zagotoviti stabilnost, dialog in vlado, ki bo delovala in to dobro. Seveda pa je potem to odvisno tudi od mednarodnih mehanizmov, da se bodo institucije hitreje postavile na noge. Ker pač stabilnosti ni, ker ni dobrega upravljanja. Kot vemo, je bil predsednik Hadi na položaju samo zato, ker je pač nekako zagotavljal, čeprav krhko, stabilnost na afriškem rogu. razrožitev hutijev, poglejte, ni dvoma, razrožitev je ključni sestavni del postopka sprave, ki ga moramo spodbuditi. Vendar pa govorimo o državi, ki je ena najbolj boroženih držav na svetu. 68 milijonov kosov lahkega orožja, taka je ocena, je v jemnu. Dobro, to so statistični podatki. 25 milijonov prebivalcev pa ima ta država in zelo veliko jih je pod mlajših od 35 let. Torej, razorožitev je zelo pomembna naloga. Ni pa dvoma, da je seveda država tista, ki mora to izvesti, da tako lahko zagotovimo stabilnost. Evropska unija je, kar se tiče reforme civilnega sektorja bila zelo dejavna. KPC sredstvo bi namenili notranjemu ministrstvu in policijskim silam letos, določene mere tudi pravosodju, vendar pa seveda zaradi nedavnih dogodkov smo ta sredstva zamrznili. Vendar pa temu smo zavezani in to zelo odločno. Hvala lepa. Hvala lepa, veleposlanica. Tako, Sedaj smo zaključili aktualno razpravo o razmerah v Jemnu. Prehajamo pa na poročilo 15. med parlamentarnem srečanjem med EU in Tunizijo od 6. do 8. aprila. Eh, misija, ki jo je vodil predsednik eh, delegacije gospod Panceri, je bila pred eh, enim tednom in sicer eh, po napadu na terorističnem napadu na muzej Bardo in um, objavili so skupno izjavo, ki govori o boju proti terorizmu, potem o migraciji, o mobilnosti, kakor tudi o revideranju sosedske politike v Evropi v okviru sodelovanja. Atmosfera. Eh, prosim, če lahko pojasnite eh, in nam eh, mogoče orišite, orišete, katere so bile glavne teme, ki, v katerih ste razpravljali med vašim obiskom v Tuniziji. Hvala lepa. Da, kot se da, tam smo bili 6. do 8. aprila, sestali smo se s civilno družbo, in z drugimi akterji. Pogovarjali smo se s predstavniki vlade, s poslanci, predstavniki institucij in zelo pomembno je bilo za nas, da smo bili tam, da smo bili navzoči, da smo se pogovorili z novimi poslanci, ki so bili izvoljeni na nedavnih volitvah. Mislim, da je bil ta obisk zelo produktiven. In sicer je bilo to tik po napadu na muzej, ki je imel eh, zelo hude posledice za celotno družbo. Seveda smo imeli potem doročeno varnostno vprašanje, s katerim smo se morali ukvarjati, vendar pa sestanek je bil gotovo pozitiven. Varnost je bila visoko na dnevnem redu boj proti terorizmu tudi. In zaradi posledic napada, tako politično, turistično kot gospodarsko, so seveda zelo velike in kamorkoli smo šli, smo se seveda pogovarjali tudi o tem. Ko smo potovali po Tuniziji, je bila večina najbolj obiskanih turističnih točk praznih. In vidite, kako pomembno je to za Tunizijo in za njihovo gospodarstvo. Potrebujejo našo podporo, zato da bodo lahko dokončali demokratično preobrazbo. Potrebujejo pa seveda tudi gospodarsko in finančno podporo, potrebujejo naložbe z naše strani v bistvu. In to je tisto, kar želim izpostaviti. Na to se moramo osredotočati. O tem smo se pogovarjali s tunizijskimi poslanci prav tako, pa smo govorili o tem, da je potrebno zagotoviti vse, da bo Tunizija zgodba o uspehu. To je pomembno za celotno regijo, pa tudi za EU. Evropski parlament mora zato zagotoviti, da nam bo uspelo v tej ključni državi. Celotna regija je v zelo negotovih razmerah. Težav je zelo veliko. Pogovarjali smo se o zelo veliko vprašanjih z našimi partnerji v Tuniziji. Podali smo kar nekaj izjav, o katerih sem že govoril, o terorizmu naprimer. Strinjali smo se, da je nujno potrebno imeti globalno strategijo za boj proti terorizmu. To ni nekaj, kar lahko česa se lahko lotimo razdrobljeno. Potrebujemo celovit pristop. Govorili smo o regijskih raznolikostih, potem govorili smo o tem, da je potrebno zagotoviti regijski pristop k reševanju in spodbujanju gospodarstva in tudi v sami Tunizi. Govorili pa smo tudi o prostotrgovinskem sporazumu, ki bi tunizijskemu in Evropskemu parlamentu in civilni družbi dal možnost, da bi vodili nekakšen dialog. Govorili smo tudi o partnerstvu za mobilnost in na načinu, kako bi lahko to prispevalo k napredku na obeh stranih sredozemlja. Potrebujemo torej te pobude, to je zelo pomembno. Potem smo izpostavili še en vidik in to smo storili tudi v skupni izjavi. To so izpostavili predvsem tunizijski partneri, preobrazba dolgov v državah članicah, ki bi jih lahko izkoristili za naložbe. Ko sem bil v Tuniziji, je potekal tudi sestanek predsednika Tunizije v Franciji in tam je bilo nekaj državnega dolga Tunizije spremenjenih v investicijske projekte. In potem vidiki sosedske politike. Sosedska politika je videna kot zelo dobra možnost, čeprav se sedaj reformira ali morda ravno zato, da se odzovemo na potrebe Tunizije kot našega privilegiranega partnerja. In za konec, in tukaj bi rad seveda spregovoril tudi o vlogi parlamenta in o našem odporu. Podprli smo spostavitev nove strukture sodelovanja med parlamentoma, tako bi lahko okrepili odnose med EU in Tunizijo. Ta obisk se mi torej zdi zelo konstruktiven in mislim, da moramo sedaj resnično začeti z dejanjem. Hvala lepa gospod Panceri, za vaše poročilo. Veliko rezultatov je, kot smo slišali. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, gospod Panceri ima prav, ko poudarja eh, naš še sodelovanje s Tunizijo, ki je verjetno najbolj evropska izmed eh, teh držav. In tu so odnosi z najrazličnejšimi evropskimi eh, državami. Eh, gospodarske posledice terorizma pa izjemno slabo vplivajo v, eh, na Tunizijo, ki v glavnem živi od turizma. Potrebujemo več delovanja, zlasti bolj konkretno delovanje s strani Evrope. Spominjam se sestanka ministrov za zunanje zadeva Evropske unije, ko je februarja 2000, na, kate, eh, na enem od katerih sem februarja 2011 pridobila finančna sredstva za podporo gospodarskemu razvoju eh, zlasti pri eh, komunikacijskem omrežju v Tuniziji. In vendar pa nisem prepričana, da je prišlo do eh, uporabe teh posojil. In tu mislim, da lahko omenimo tudi eh, pomankljivo pomankljivo kredibilnost eh, Evrope v tem pogledu in vendarle eh, je to zelo pomembno. Potrebno, da vse poteka v, v, eh, v ustreznem času, tako da ni prevelik razkorak med odločitvijo in na drugi strani o izvajanju projektov. In kate, kakšna sredstva so bila Eh, so bila dana na voljo eh, Tuniziji po letu 2011. Hvala. Gospod Hovit, eh, čisto na kratko, gospod Panceri, z vami sem bil v Tuniziji, istočasno, ne sicer kot član te delegacije, vendar pa nekaj, eno od vprašanj, ki je bilo zelo pomembno, je bilo o razmerah tudi v Libiji tam so velikanske težave. In to ima potem seveda vpliv tudi na Tunizijo. Če bi bilo več varnosti na majah Tunizije, bi to pomagalo pri boju proti terorizmu tudi v Tuniziji. In mislim, da je to zelo pomembno, ko govorimo o tem, ko imamo projekt, pa ga ne uporabljamo. In rad bi izkoristil to priložnost, da vprašam gospoda Pancera, kaj meni o tem. Upam, da posluša tudi komisija in bodo lahko tudi kaj storili na tem področju. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Vržja. Eh, besedo dajem gospe Vržja. Imate besedo. Merci beaucoup, monsieur le président. Eh, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi, da ste me povabili k besedi eh, v francoščini, kajti moj jezik mi je zelo všeč ampak eh, nikakor ne na škodo eh, angliščine, kajti vsak ima pravico do spoštovanja svojega jezika. Res je, bila sem članica eh, te misije prejšnji teden in v polni meri se strinjam eh, s tem, kar je povedal kolega Panceri. Misija je bila kratka, 48 ur smo bili na licu mesta, vendar zelo intenzivna in prišlo je do zelo plodnih izmenjav, tako da se v polni meri pridružujem temu, kar je povedal gospod eh, Panceri. E, torej, samo lahko bi rekla, da skoraj v celoti se pridružujem eh, vsemu, kar je povedal zadnje pol dneva smo namenili eh, sestanku z generalnim sekretarjem UGTT-ja. Eh, eh, Pojasneno je bilo, kakšna je njihova vloga, zlasti, ko gre za deblokiranje ustavnega procesa in generalni sekretar. UGTT-ja eh, je zlasti zelo povdaril eh, pomembnost vprašanja zadolženosti eh, Tunizije. In vse to smo dejansko vzeli zelo resno, zlasti, ker kot se zdi, Evropska unija ni bila na ravni izziva v Tuniziji, glede na njihovo vlogo v regiji in ki jo v regiji še vedno ima. Eh, rekla bi tudi, mogoče se bo nekaterim to zdelo drzno, vendar če pomislimo na eh, pritok pomoči v Ukrajino, eh, ki pa je nekakor ni v smeri Tunizije, je dejstvo, da je potrebno reči, da smo rekli, da je potrebno, da, da lahko rečemo tudi, da demokratični proces dejansko v tej državi eh, poteka v Tuniziji, medtem ko je korupcija eh, močno prisotna v Ukrajini. Tunizijski poslanci so izrazili svojo zaskrbljenost in mislim, da eh, jim moramo prisluhniti tako, da eh, bi lahko podali odgovore s tem v zvezi. Eh, ker sem tudi v odboru za, za državljanske svoboščine, je, mislim, da je pomen pomembnost teh vprašanj, kot je povedal gospod Panceri, zelo velika in eh, ko govorimo o Tuniziji, gre eh, tudi za to, da je potrebno poskrbeti, da bo ta, to partnerstvo za mobilnost resnično zaživelo. Kajti za njih je eh, to zelo pomembno, vendar se jim zdi, da poteka enostransko na njihovi strani, da ne pa tudi v obratni smeri kar zadeva vprašanje dolga. Tu bi nekoliko popravila izjavo, čeprav nisem v celoti sodelovala. Glede eh, prispevka Francije s tem v zvezi, Francija je ena od glavnih uh, upnikov Tunizije uh, in sicer na isti ravni kot, uh, kot denarni sklad, uh, kot tudi um, druge organizacije, uh, tako da uh, pravzaprav zagotavljajo 13, so prisotni uh, v 13 odstotkih v tem tunizijskem dolgu. Sicer pa lahko rečemo, da eh, je do obljube prišlo že leta 2013 in vendarle v tem, kar počne Francija se, sedaj, ni ničesar konkretnega. Medtem ko eh, Nemčija ravna drugače. Eh, ali pa Belgija, ki je zagotovila ponovno konverzijo 10 milijonov od 13 milijonov, ki jih je zadrževala od tega tunizijskega dolga. dolga. Tako da dejansko menim, da bo potrebno poduzeti nekatere stvari in poslati eh, ustrezna sporočila na eni od drugih misij eh, in sicer eh, ob eh, priložnosti volitev. Eh, takrat je bilo rečeno, naprimer za Libijo, za Libijo, kjer eh, pravzaprav trenutno ni države in lahko se vprašamo, kakšna rešitev bi bila potrebna. No, ta, to libijsko vprašanje pa zelo vpliva na tunizijsko vprašanje. Merci beaucoup, madame Vergia. Najlepša hvala, gospa Veržija. Dobrodela delegacijone, ki je prezente oči. Tako, zdaj pa še tretji član delegacije Tunizije, gospod Kostalda, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Žal me ni bilo tu, ko je gospod Panceri predstavil izsledke naše, našega obiska v Tuniziji. Mislim, pa da lahko rečem, da smo se povsem strinjali glede našega pristopa in tudi glede naših um, sklepov. Poslušal sem gospod Veržija in se kar strinjam z njo, z enim povzetkom. Mislim, da moramo zagotoviti obstoj dobrega vodotesnega dokumenta, ki nam bo omogočal izgradno dolgoročnega strateškega partnerstva s Tunizijo mislim, da bi lahko neki vrsti skupni odmor bil ustrezen instrument. Kar zadeva vprašanje dolgov, moram reči, da si želim, da se bo to vprašanje res načelo in rešilo, ne samo strani držav članic Evropske unije, ampak tudi strani Tunizije, kajti ti dolgovi so res ogromni in rešitev je nujna. Potem vprašanje Libije, ki je bilo že večkrat našeto danes do povdne. Tunizija in pa Libija sta v nekaterih pogledih precej podobni, naprimer, ko gre za kulturo, ko gre za način pristopa k reševanju težav. In zato bi lahko bila Tunizija ustrezen partner, ustrezen zaveznik za reševanje rešitev v Libiji, še posebej s tistimi bolj zmernimi Libici. Mislim, da je vrednost oziroma učinek napredka v Tuniziji zelo pomemben, kajti s tem lahko pomaga ne samo državi, ampak tudi regiji. Gre za našo zaveznico, s katero moramo rešiti vse pomankljivosti, vsa odprta vprašanja. To počnemo že nekaj let, desetletja. In opažamo napredek ne samo v Tuniziji, celotni severni Afriki, ampak gre za postopek, ki se izvaja korak za korakom. V Libiji sicer še vedno deluje država oziroma nekatere njene, nekatere njene sestavne deli. Je pa to delo, eh, ta dejavnost zelo razdrobljena. Manjka politično vodstvo, to je jasno. In prišlo je do političnega vakuma, ki so ga zdaj zapolnili eh, ki so ga zapolnile eh, različne frakcije, različna plemena. To je nekaj, kar nam je v Libiji že znano iz preteklosti. Mislim, da si moramo priznati, da je Tunizija za reševanje težav v Libiji zelo pomembna. In res je treba priznati, da si moramo prizadevati za stabilnost, za reševanje težav v celotni severni Afriki, v celotnem južnem sredozemlju, kajti to je pomembno ne samo za Tunizijo, ne samo za Severno Afriko, ampak tudi za prihodnost Evropske unije. Veliko je torej na kocki. Tu gre za sporazum, ki bo imel pozitivne posledice za vse partnerje, za vse deležnike, ne samo neposredne, ampak tudi posredne. Ne na zadnje gre za koristi, ki jih bodo imele red države tudi na gospodarske ravni, tudi na kulturni ravni, naprimer. Mislim, da bi lahko skupni odbor bil zelo dober instrument za doseganje teh ciljev. Hvala. Hvala. Zadnje na seznamu je gospod Galer, ki je bil glavni opazovalec Evropske unije na volitvah v oktobru. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Jaz sem bil vodja delegacije Evropskega parlamenta in sem bil leta 2011 um, glavni opozvalec volitev. Lani je to delo prevzel nekdo drug. Ampak vseeno to delo še vedno spremljam tudi zdaj. Zahvaljujem se tistim kolegom, ki so sodelovali na obisku delegacije v Tuniziji. Še posebej v času potem grozljivem terorističnem napadu je bilo to zelo pomembno, kajti s tem smo podali signal, da želimo biti prisotni v Tuniziji, da želimo Tuniziji prema, pomagati in da želimo še naprej sodelovati s to državo. Številni vidiki so bili že izpostavljeni in tega zdaj ne bom ponavljal. Moram reči, se kar strinjam številnimi stvarmi, ki so bile rečene. Se mi pa poraja vprašanje glede notranje varnosti Tunizije in pa vprašanje morebitnega sodelovanja z Europolom. Od tunizijske strani smo slišali, da je v državi več kot milijon beguncev, največ od teh iz Libije. Gre za veliko finančno breme po eni strani, pa tudi za um, tveganje za notranjo varnost Tunizije. tunizijska stran je to vprašanje nekako načela in tudi um, dejala, da si želi sodelovati z nami pri reševanju teh odprtih zadev. Evropol, ki ima dober pregled nad posameznimi strukturami terorističnih organizacij, ki so dejavne v Evropi in ki nekako večinoma sodelujejo in so povezane z organizacijami iz Severni Afriki, um, To pomeni, da bi lahko morda z Europolom podprli prizadevanje Tunizicev, da bi jih podprli z našim znanjem, z našimi informacijami. To bi lahko bila točka, kjer bi prišlo do precejšnje izmenjave informacij med nami in Tunizijo. V zvezi s tem pa še nekaj. Naložbe, ki se že izvajajo v Tuniziji in ki prihajajo iz Evropske unije, morajo tam tudi ostati. Tu se zdaj ne smemo umakniti. In zato me zanima, ali morda obstaja kakšna možnost, da bi se Evropska delegacija potrudila in e, nekako spodbila koordinacijo, sodelovanje na terenu samem, skupaj z morda z našimi veleposlaništvi eh, in s tem nekako skušala zagotoviti dolgotrajno, dolgoročno prisotnost evropskih podjetij v Tuniziji. Konkretni projekti, ki jih Evropska unija načrtuje na gospodarskem področju, bi lahko morda bili tudi povezani z zasebnimi naložbami, kajti našim podjetjem bi lahko dejali, pogledajte, nekaj se dogaja, ne umikamo se in prosim, da se tudi vi zdaj ne umikate ampak izkoristite to, kar Evropska unija načrtuje v Tuniziji. To sta dve področji, kjer bi lahko najverjetneje precej še izboljšali. Hvala. Najlepša hvala, gospod Galer. Tako, zdaj pa prosim kolega eh, gospoda Pancerja, da odgovori na vprašanja, ki so bila zastavljena. Najlepša hvala, predsedujoči, čisto na kratko. na kratko bi pokomentiral vprašanja, ki so jih izpostavile kolegice in kolegi. Zdaj smo v času, ko je treba eh, stopiti od besed k dejanjem. In ta dejanja morajo biti konkretna. Vse to je ključnega pomena za našo vrdostojnost. 17. marca, ko se je sestal Evropski svet je govoril o finančnih instrumentih v višini 180 milijonov evrov, ki bi jih namenili Tuniziji. Ampak v zadnjih letih smo bili priča zgolj teoriji, sredstva pa se nikoli niso prelila v eh, Tunizijo v praksi. Mislim, da če sprejemamo takšne zaveze, jih je treba tudi spoštovati in Tuniziji sredstva dejansko nameniti. Tukaj ne gre samo za finančna sredstva, za financiranje, ampak tudi za praktično podporo, s katero bi lahko Tunizija odpravila te velike neenakosti, eh, s katerimi se sooča in s katerimi bi lahko tudi izvedla projekte, ki jih načrtuje. tunizijsko stranjo smo govorili o strukturnih skladih in o tem, kako težko je ta sredstva pridobiti za projekte v državah, ki niso članice Evropske unije. Smo pa eh, nekako ugotovili, da potrebujemo nekaj podobnega strukturnim skladom za Tunizijo in podobne države, s katerimi bi lahko mm, Tuniziji in drugim pomagali pri reševanju težav. Tudi industrija, tudi gospodarstvo mora Eh, nadaljevati z začetim delom, kot je dejal gospod Galer. In pri tem je ključnega pomena, da Evropska unija poda signal, da si želi ostati v Tuniziji, kar bi nekako ponudilo tudi dovolj eh, gotovosti in pa varnosti evropskim podjetjem. To je ključnega pomena, kajti v Tuniziji moramo ustvariti neke vrste gospodarsko eh, dogajanje, gospodarsko aktivnost. Opazili smo precejšno pripravljenost tunizijske strani na sodelovanje, na reševanje težav. Dejali so, da si želijo skupaj z nami odpraviti pomankljivosti, da želijo ustvariti novo gospodarsko perspektivo za svojo državo. To pa je seveda povedano številnimi varnostnimi vprašanji, naprimer z vprašanjem varovanja meja, begunca in tako naprej. Tudi na številnih drugih področjih želi Tunizija z nami sodelovati in prav tako želi nekako Tunizija imeti tudi vodilno vlogo pri tem, pri reševanju. Um, težav v lastni državi. Me pa nekako skrbijo določene eh, infiltracije oziroma vmešavanje Libije v tem primeru. Kajti na vzhodu Libije oziroma na vzhodu, eh, na zahodu Libije prihaja do premikov borcev iz Libije prek Tunizije v Alžirijo. In mislim, da bi lahko tu prišlo do precejšnjih eh, težav, kajti če ne bomo spremljali teh premikov, bi morda lahko prišlo do organizacije podobnih terorističnih napadov, kot smo jim bili priča v Tunisu. Pomembno je, da ostane Tunizija na vrhu prednostnih nalog našega odbora. Predsedujoči, vem, da je bila predvsej časa Ukrajina na vrhu seznama, ampak želim si, da bi tudi Tunizija obstala nekje ob vrhu, kajti gre za pomembno, čeprav majhno državo. In mislim, da bi bilo v interesu vseh, tako Tunizije, kot tudi nas, da bi to ostalo kot je. Mislim, da mora to ostati tako kot je. Najlepša hvala, gospod Panceri hvala za vaše delo in pa za celotno energijo, ki ste jo vložili v vaše delo. S predsednikom Brokom bo tem, bom o tem seveda govoril in morda nam bo uspelo organizirati širšo razpravo o Tuniziji, kot smo jih organizirali tudi v primeru sodelovanja z drugimi državami. Tako, s tem smo končali 100 točko na dnevnem redu, zdaj pa gremo na točko 13, kjer gre za poročanje o deseti seji stabilizacijsko-pridružitvenega parlamentarnega odbora med EU in Črnogorov v Podgorici, ki se je uh, dogajala med 7. in 9. aprilom letos. Vsi vemo, da je Črnogora država, ki je najbolj napredovala pri pridružitvenih pogajanjih, ki je prva največ po glavi. Drez Doc je predsednik delegacije, ki je bil v eh, Črnigori z nekaj drugimi kolegi. Nekaj teh je danes tudi tukaj. Zdaj nas zanima, kaj je bil eh, glavni cilj vašega obiska, kaj ste tam počeli in če ste morda oblikovali kakšne sklepe. morda bi res lahko dobili nekaj zanimivih eh, informacij o tem, kaj se tam dogajalo, glede na to, da ste predsedovali, so predsedovali skupnemu odboru. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Manjši popravek, deseti, eh, eh, deseta seja se je v bistvu organizirala v Budvi in ne v Podgorici. Čeprav smo del dogajanja <laughs> eh, eh, nekako organizirali tudi v Podgorici. Ja, morda bolje tako. Ja, Budva je res zelo čudovita. In tudi pogajanja so bila zelo dobra. Zelo sem bila vesela, da smo po precej obsežnih eh, pogovorjih prišli do dogovora. Zahvaljujem se kolegom iz Evropskega parlamenta, naprimer gospodu Rašov, gospe Rankov, ki sta bila tu, ki sta pomagala pri delu. Hvala pa tudi sekretarjatu za upravljeno delo. Hvala pa tudi tolmačem tisti kolegi, ki morda ne poznate politične situacije v Črni Gori. Um, politični kontekst obvladujejo stranke iz socialno-demokratske družine, tako da morda ne prihaja do takšnih e, eh, nasproti kot v drugih državah v regiji, ampak vseeno obstajajo nesoglasja med posameznimi političnimi strankami v zvezi z političnimi projekti, ki se izvajajo, ki so se začeli pa tudi v zvezi z oceno napredka pri pridruževanju Evropski uniji. Kot je predsedajoči pravilno ugotovil, je Črna Gora država, ki je najbolj napredovala v postopku pridruževanja Evropski uniji v regiji, prav tako pa je tudi za državo, ki ima največjo podporo v javnosti za pridružitev v Evropski uniji. V bistvu, ker obstaja neke vrste konkurenca med posameznimi med posameznimi političnimi strankami, ki se kar borijo za to, kdo bo najbolj zaslužen za predrževanje Evropske unije. Torej, postopki so predvsej politizirani. Na seji smo govorili o različnih zadevah in zelo veseli smo, da smo se ob koncu seje eh, dogovorili okoli besedila, okoli deklaracije. Gre za šest področje, na katere smo se še posebej osredotočili. Prva tri so povezana z poglavjama 23 in 24 v predrževanju. Gre za vladavino prava. Predvsej smo govorili o tem, da je treba ukrepati, ko gre za korupcijo eh, na visoki ravni. Verjetno veste, da je prišlo do dogajanja na tem področju, da so, da so črnagorske oblasti ustanovile nekatere agencije, ki se borijo proti pranju denarja in tako naprej. Torej, dejavnost, neka dejavnost je nekaj napredka je, ampak um, ta mora biti še bolj oprijemljiv, sploh v praksi. Prav tako je prišlo do nekaterih uh, ukrepov na področju pravosodja. Naprimer, imenovan je bil nov glavni tožilec. Ampak tudi tu morda uh, v praksi ni, bil, ni prišlo do tolikšnih sprememb kot pa v teoriji. Upam, da se bo tudi to spremenilo. V resoluciji smo tudi zapisali, da si želimo napredka, ko gre za nekatera specifična področja, pri katerih smo v preteklosti opažali težave, naprimer afere na področju audio in RTV storitev. Tu je prihajalo do precejšnjih težav in želimo si, da bi se te odpravile. Prav tako pa bi bilo treba spremeniti celotno medijsko okolje v Črni gori. Delegacija je bila zadovoljna eh, s tem, da je prišlo do zmanjšanja števila napadov na novinarje. Gospod Tenak, poročevalec za Črne gore, je tukaj in tudi on lahko temu pritrdi. Torej, manj napadov na novinarje je, v Črni gori kot v preteklosti, vseeno pa so ti še vedno ogroženi. Po drugi strani eh, lahko rečem, da je eh, Evropska unija skušala nekako eh, pritisniti na Črno goro, da čim prej sprejme oziroma odpravi zakon o. Obrekovanju, in uh, s tem smo veseli, oziroma s tem smo zadovoljni. Je pa tudi na tem področju še precej pomankljivosti, ki jih uh, bo treba odpraviti. Gre predvsem za določene mehanizme, s katerimi skuša oblast pritiskati na medije. Druga tri področja, na katera smo se prav tako osredotočili, so po eni strani sodelovanje organizacij civilne družbe pri pripravi politik v sami Črni Gori. Delegacija se je uspela pogovoriti s številnimi predstavniki organizacij civilne družbe tekom našega obiska. Prav tako pa smo z njimi govorili o težavah, s katerimi se soočajo številne skupine, naprimer etnične skupine, manjšine in tako naprej v Črni gori. Govorili smo o težavah Romov in nekaterih drugih eh, manjšin, v Črni Gori in pa v regiji. Prav tako smo govorili o težavah žensk, ki nimajo tolišnega dostopa do trga dela, kot bi si to želeli. Prav tako pa obstaja še predvsej težav na področju družinskega nasilja, potem um, enakopravne zastopanosti v političnih organih in tako naprej. Tudi situacija uh, za skupnost LGBT ni najbolj rožnata. Uh, sploh če to primerjamo z drugimi državami v regiji. Sem pa zelo vesela, da smo lahko um, kot delegacija načeli tudi vprašanje pravic um, invalidnih oseb v Črni gori. Invalidne osebe imajo zaenkrat zelo malo možnosti za zaposlovanje. In kljub temu, da je tudi na tem področju Črna gora spremenila Eh, zakonodajo, se stvari v praksi še niso spremenile, ker je zelo težko se invalidno osebe zaposluje, še posebej pa imajo malo možnosti za sodelovanje v političnem procesu. To so stvari, ki se v zadnjih letih niso nekako spremenile. Z nami v torej delegaciji smo imeli tudi člana, um, um, ki je invalid in ki je načel tudi to vprašanje. Govorili smo tudi o splošnem stanju gospodarstva v Črni gori. Predvsem o tem, da je treba zmanjšati uh, sivo eh, gospodarstvo, sivo ekonomijo in da je treba spodbuditi tiste glavne gospodarske panoge Črne gore, še posebej turizem. Zelo sem bila zadovoljna, da so vsi člani naše delegacije postavljali vprašanja z tega področja. Če si pogledamo model, ki ga je Črna Gora izbrala za postopek pridruževanja Evropske unije, torej da je najprej odprla poglavje 23 in 24 in da je ostale stvari dala nekoliko na stran, vsaj začasno, lahko rečemo, da je to dober pristop, kajti s tem lahko takoj odpravimo vprašanja vladavine prava, ki so sporna, ki so pereča in se potem posvetimo drugim stvarem. Dobro je tudi, um, da se na tem področju precej hitro lahko opazijo ukrepi v praksi. Omenila bi še soline, salina usin to, je, to so soline na obali Črne gore, ki zaposlujejo precej ljudi, gre za predelovalno industrijo, ki je s tem povezana. Je pa pred kratkim prišlo do ustavitve proizvodne, predvsem zato, ker je podjetje, ki je imelo koncesije za upravljanje s solinami, šlo v stečaj. Uh, Ne vemo sicer, zakaj točno se je to zgodilo. Govorili smo s tečajnim upraviteljem in pa tudi številnimi predstavniki civilne družbe za sistem. In opazili smo, da gre za pravne težave. Pravne težave povedane z stečajnim postopkom, ki ovirajo ponovn zagon solin. In to je problematično tudi za ptice, za milijone ptic, ki se nekako hranijo. Eh, na območju Solin, kar je pojav, ki se pojavlja v bistvu po celotni jadranski obali. In če v prihodnih štirih tednih ne bo prišlo do konkretnih nujnih ukrepov, bodo te soline verjetno postale neuporabne in tudi milijoni ptičev se tam ne bodo mogli več prehranjevati. Ko govorimo po glavih 23 in 24, je treba nekako izpostaviti še številna podpodročja evropskega pravnega reda. Naprimer, vprašanja, ki so povezane z gospodarstvom, gospodarskim razvojem, z razvojem na področju okolja, pravnega reda z področja okolja in tako naprej. Se pravi, nismo se ustrašili eh, načeti tistih nekoliko bolj spornih vprašanj. Bili smo dovolj pogumni in tudi zato se želim zahvaliti vsem, ki so sodelovali na tem obisku. Hvala. Thank you very much, uh, madam Dodds. Najlepša hvala, gospa Dodds. Kot kaže, ste res uh, zelo zagreti pri svojem delu. In gospod Tenok ima kar precej konkurence, ko gre za poznavanje Črne gore. Ampak izvolite, gospod Tenok. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospe Dot za obisk v Črni gori. Žal me tam zdaj ni bilo, ampak upam, da bom tam 7. maja. Iz tega, kar ste dejali, lahko nekako razberem, da ste pokrili politična področja, ki se mi sam zajel tudi v svojem poročilu in tudi nekakšnih večjih razlik med vašimi sklepi in mojimi ni moč opaziti. Me pa zanima, ali ste Eh, opozili kakšno kritiko poročila, ki sem ga pripravil. Prav tako me zanima, ali so morda gospod Djukanovič ali pa drugi višji uradniki govorili oziroma načeli vprašanje eh, vedno večje uloge Rusije v tej regiji oziroma Črni gori, še posebej pa tudi v Srbiji, čemu smo bili priča v preteklih tednih. To sprašujem zato, ker se je eh, Črna Gora pridružila eh, sankcijam Evropske unije proti Rusiji. Rusija pa je velik um, akter v Črni Gori, veliko naložb ima tam in zato me zanima, kako je s tem. Hvala. Najlepša hvala, gospod Tenok. Naslednji je na vrsti gospod Radoš. Izvolite. Izvolite, da slišimo še vaš pogled. Hvala lepa. Eh, želim najprej eh, potrditi vse to, kar je že omenila gospa Doc ob vseh težavah in tudi pravzaprav posem logično, eh, logične situacije v črnogorskem narodu in politiki, pa pravzaprav črnogorci vendarle uspevajo oblikovati kompromise. Največji problem te države pa je, po mojem mnenju, da je opozicija, če je na oblasti pravzaprav social, socialdemokratska vlada, kot pravi gospa Docpa, opozicija ni konservativna, ampak je tista, ki je bila proti Črnegore eh, v času referenduma in kadar imate opravka z močno opozicijo ki pravzaprav ni želela te države, v kateri deluje. Odtot eh, težava vendar in potreba po doseganju kompromisov. Sicer pa eh, so tu dobri dokumenti zlasti poleg te izjave in priporočil, predlagam, da imamo to za izhodišče. In sicer eh, Med razpravo smo lahko ugotovili tudi, da ni dovolj skladnosti med evropskimi dokumenti in tistimi, ki jih sprejema eh, ustrezni parlamentarni odbor, čeprav se to zdi nelogično. Glede na to, da so to dobra gradiva, bi predlagal, da jih eh, uporabimo in uvrstimo med druge. Eh, dokumente. Sicer pa resolucija in priporočila pokrivajo vsa pomembna področja. E, to je že omenjala kolegica Doc, tako da nima smisla, da gremo v podrobnosti. Na vsak način gre za državo, ki ima perspektivo na tej evropski poti. In dobro bi bilo, da e, obdrži to vodilno ulogo. Sicer pa glede tega, kar je omenil gospod eh, Tenok. Ni podpore eh, v smislu eh, podpori sodelovanja oziroma članstvo Črne Gore v NATO, naprimer. In sam sem se v Evropskem parlamentu zauzemal za to, da se opredelimo za koordinirani pristop glede eh, vstopanja vseh držav Zahodnega eh, Balkana v eh, ta zavezništva in sicer v luči črnogorske politike in tudi srpske politike. Hvala, kolega Radoš. Spomnili ste me na to, da, referen, da referendum v Črnej Gori, na katerega se moramo spomniti, Eh, tu gre za 55 odstotkov, eh, kaj ti glede teh odstotkov, eh, ti so bili določani s strani ehm, Evropske unije in sicer ob referendumih. Sicer pa je parlament pripravil poročila za posamezne države. In ni nujno, da so vedno enake vsebine. In to se vidi že uh, po sprejetih odločitvah. Kajti države, partnerice se morajo s tem strinjati, kar pomeni, da ne bomo mogli vedno najti eh, te skupne odločitve v vseh skupnih dokumentih. In eh, gre za prizadevanje, da se leti pojavijo v vseh najrazličnejših eh, dokumentih, kajti le tako eh, lahko Evropski parlament dejansko ima svoj vpliv v kontekstu politike Evropske unije. Sedaj dajem besedo nazaj gospeji Dodds, tudi po sestanku med drugim s premijejem Djukanovičem. Hvala lepa. Yes, thank you and, and thanks for... Hvala lepa. Hvala tudi za eh, te različne pripombe. Na hitro, kar zadeva referendum, pa tudi politične razdelitve v Črni gori. Ena od razlik med Črno goro in drugih državah v regiji, ta referendum, izid, izid referenduma je bil dejansko tesen, e, tudi opredelitve in e, so se pravzaprav obdržale tudi še naprej v e, trenutni situaciji, ravno zaradi teh razdelitev. Sicer pa Eh, to ni enako in te delitve niso enake, ko gre za eh, zauzemanje za članstvo v EU. Ne glede na različna stališča, ki so jih ljudje eh, sprejemali v času referenduma. Tu so subtilne razlike in medtem, ko delitve dejansko obstajajo, mislim, da moramo biti kljub temu eh, previdni in eh, ta parlamentarna resolucija, na kateri je eh, delal gospod Tenok, zauzeto delal gospod Tenok. In tu lahko vidimo, da je to vprašanje, vprašanje podpore članstvu NATO in EU različno primerjavi z drugimi vprašanji. Sicer pa, prav gotovo ste slišali, tu so različne stranke, ki so se tega posluževale, vendar z različnimi cilji, eh, Eh, tudi eh, pokritje v tisku, ki so mi jih pokazali med obiskom, naprimer nekatera eh, poročila v tisku so govorila o tem, da vse izjemno dobro poteka pri teh pogajanjih, drugi pa spet trdili ravno nasprotno in da vlada ne dela dovolj, da je potrebno premostiti še številne ovire. In mislim, da vse to ravno kaže kako, na to, kako dobro je eh, to poročilo, kaj ti eh, naprimer ni moč vedno eh, zadostiti oziroma zadovoljiti vse. Kot je že bilo rečeno, zlasti kot je povedal predsednik, je Črna Gora ena redkih držav, ki se sto, ki sto odstotno podpira Eh, podpira usmeritev eh, na področju zunanje politike Evropske unije in eh, dejstvo, da je potrebno pohvaliti Črno Goro za podporo in pridružitev evropskemu stališču, pa bi rekla, da je to izkoristila tudi ruska stran, in vendarle se mi ne zdi, da bi bili naprimer to sprožali med našim obiskom. To ni bilo pravzaprav eh, prisotno med našimi eh, izmenjavami. Eh, dobro je videti, da je že prišlo naprimer do različnih poskusov tudi na tem področju in to se je izkazalo med obiskom delegacije. Najlepša hvala, gospa Doc. E, sedaj pa čakamo še na gospo Makovej. In prav gotovo so tu tudi določene ambicije, ki se nanašajo na članstvo v NATO. Yes, I mean, clearly... Da. Zdi se jasno, da si vlada želi članstva v NATO, vendar pa naprimer mi kot delegacija se osredotočamo na proces učlanevanja v Evropsko unijo. Tu so določbe v poglavjih 23 in 24, ki pa se nanašajo tudi na eh, pogoje za članstvo v NATO. Eh, in o tem teče razprava med člani, tako da smo zlasti v tem okviru govorili tudi o članstvu v NATO in moja vloga kot eh, predsednice delegacije, mogoče drugi menijo drugače, vendar. Meni sami se zdi, da se je potrebno resnično osredotočiti na vprašanje pravne države, kajti v zvezi s tem imamo kot delegacija eh, legitimno možnost, da pri tem sodelujemo. Seveda pa morajo imeti tudi eh, politične eh, strukture v Črne Gori eh, svojo besedo pri tem. Najlepša hvala. In eh, s tem lahko sklenemo to točko eh, dnevnega reda, ki se nanaša na obisk delegacije Evropskega parlamenta v Budvi. Dobro je, da ste obiskali tudi Ulcin eh, pri iskanju, pri iskanju odgovorov na vprašanja, ki so posebej pomembno. Gospe Makovej še ni. Če bi morda lahko preverili, ali je na poti sem. Sicer nisem videl kogarkoli drugega, ki bi se priglasil k besedi. Ne, je že prišla. Gospa Melior, lahko bi dali besedo gospe Melior, da nam poda nekaj informacij, medtem ko čakamo na gospo Makovej. In sicer prišlo je destanka, do sestanka eh, v Tirani 16. Eh, in 17. marca. Ali prihaja? Uh, She's, uh, in, in minute, so okay. we... Čez kako minuto. Mogoče vam lahko damo besedo, medtem ko jo čakamo. Uh, Gospa Makovej se nam je ravno kar eh, priključila. Gre za debriferanje vašega sestanka v Tirani pred enim mesecem v Albaniji. Eh, če bi nas eh, morda lahko informirali o vsebini tega sestanka in o splošnih sklepov. Slišali smo, da gospod Jakovčič ni bil ravno impresioniran glede teh rezultatov. Ali lahko ponovite, eh, kaj ste slišali? Včeraj med razpravo o Albaniji je bil gospod Jakovčič, ki je bil del vaše delegacije, povedal, eh, da je prišlo do nekaterih eh, čudnih situacij med tem sestankom. Mogoče lahko o tem poveste kaj več. This, um, uh, večinoma med eh, temi misijami v Albaniji v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma eh, je bilo eh, pravzaprav od osmih sestankov le možno le trikrat sprejeti priporočila. Na preostalih petih misijah to ni bilo možno. In na predzadnjem sestanku in sicer ta je bil v Strasburu lani. Eh, je bilo sploh vse skupaj zelo nemirno, ljudje so odhajali, prihajali, eh, se razburjali in tako dalje. Ničesar ni bilo sprejetega vendar to je del naše uloge, namreč, da z njimi ponovno sodelujemo, eh, da jih eh, naučimo, da se eh, privadijo na sprejemanje kompromisnih predlogov in tako dalje. Naj grem nazaj sedaj na samo obisk ki je bil le delno uspešen in sicer, da sklepov oziroma priporočil ni bilo moče sprejeti, eh, to so spreje, sta sprejela samo dva podpredsednika, oba podpredsednika na eni in drugi strani. Eh, sicer pa je na oblasti eh, socialistična stranka, opozicija je demokratska stranka medtem ko je bilo v našem prejšnjem eh, sklicu situacija ravno obratna. Ključne prednostne naloge, ki jih je vzpostavila komisija, se nanašajo na boj proti korupciji, eh, proti proti pranju denarja, organiziranem eh, kriminalu in podobno. Na tem smo se osredotočili, pa tudi sodna reforma, kako jo izvajo in tako dalje. Glede političnega ozračja lahko rečem, da je zelo napeto. In sicer še bolj, kot je bilo nedavno ocenjeno, to je bilo pred mesecem in pol, Eh, dva poslanca parlamenta eh, in pa predstavnik eh, Albanije Meta. Rečeno je bilo, da je naročal politične, da nimo tako umore. In vprašanje na nje je bilo, ali meni oziroma kani odstopiti, eh, Eh, kot predstavnik in rekel je, ne, ne vidim razloga, zakaj, zakaj bi odstopil. Po našem odhodu sta dva poslanca parlamenta, ki sta podala ti obdo, obtožbi, eh, so to odpravili, šlo je za različne obtožbe proti dezinformaciji in podobno. V primeru tega predstavnika za tisk prišlo, torej gre za politični spopad do katerega je prišlo in opazila sem enako kot že popreje, eh, ko je bila na, eh, v vladi demokratska stranka in socialisti v opoziciji, sedaj je obratno in eh, ki sedaj tudi bojkotirajo parlament. Tako to poteka decembra 2014 eh, je bil sprejet eh, sporazum. Eh, gospod Fleckenstein in gospod Kukan sta tu imela vlogo in sicer Naprimer, če nekdo šest mesecev ne hodi v parlament, ne dobi plače in to je ta bojkot način bojkotiranja. Ko smo se pogovarjali eh, z ministerskim predsednikom, je predstavnik, eh, smo se srečali s predstavnikom parlamenta, eh, potem z gospodom Našanjem, predsednikom, potem smo se srečali s predstavniki civilne družbe, z delovno skupino eh, za pravosodje. Srečali smo se tudi z evropskim veleposlanikom, ki je iz Hrvaške in tudi z drugimi veleposlaniki. Ta sestanek je bil zelo pomemben, saj je prvi eh, te vrste eh, glavni eh, cilj, naprimer informiranje, potem kako se poroča o primerih korupcije nekaj teh primerov že je, tako se stvari začneje, začnejo. Glede uloge eh, glavnega tožilca od veleposlanikov, naprimer, sem slišala da pravzaprav, da eh, prebivalstvo pravzaprav v eh, tega generalnega eh, tožilca nima prav velikega zaupanja, tako kot že v preteklosti in tak vtis imajo veleposlaniki, kot sem povedala. Nekaj uspehov je bilo v boju proti korupciji, ki so še vedno omejeni, potem pa enako velja tudi za javno upravo, naprimer. E, in e, gre zlasti za izvajanje, kajti izvajanje, uresničevanje je tisto, kar je najtežje. Najtežja naloga. Sicer pa smo si edini v tem, da Albanija ki začenja s pogajanji za članstvo v Evropski uniji, da bo to pozitivno vplivalo na tekoči proces reform. Kot je to že bil primer v eh, številnih kandidatkah in, eh, in, in sicer pomembno je dati pobudo in e, tudi pravzaprav jo izvajati, kajti to je tisto, kar bo pripeljalo do sprememb v državi. Sicer pa bi želela reči, da, e, da e, ta stabilizacijsko pridružitveni sporazum za Črnogoro nihče eh, nima poslovnika in eh, zauzela se bom za oblikovanje tega poslo, poslovnika, eh, kaj ti sicer, eh, kaj se je dogajalo v preteklosti, je, da nihče ni ničesar spoštoval, naprimer, če je nekdo dobil besedo, se tega, eh, ni, se tega niso držali, nihče jih ni opomnil in tako dalje. Srečala sem se s podpredsednikom demokratične stranke, predsednika takrat ni bilo v državi in ta je bil naprimer presenečen, zakaj eh, eh, govori eh, in zakaj eh, pride eh, celo eh, štiri, eh, štiri ministri, ki eh, zastavljajo, eh, ki eh, potem eh, pravzaprav eh, odgovarjajo na vprašanje in pojasnili so, eh, smo jim, da je to povsem normalen postopek. Tako se to dogaja, eh, pozovemo ministre, da poročajo o določeni zadevi in potem od nas slišijo vprašanja, na katera morajo odgovoriti. Eh, zakaj štiri ministre so nas vprašali, zakaj ne samo en in tako dalje. To je bila zelo dolga razprava vendar smo to jasno povedali in eh, vse eh, po, eh, pojasnili na začetku sestenka, sestanka, ki se je nanašal na ta sporazum. Tako je to potekalo. Kot sem že povedala, pravzaprav lahko rečem, da sem ugotovila, da je politično obnašanje eh, še vedno enako. Tu so te notranje napetosti, ki so prisotne in, in sicer pač glede na to in na enak način, ne glede na to, katera stranka je na oblasti. Oblikovali smo priporočilo in Evropski parlament je pravzaprav dvakrat delal na kompromisnih, kompromisnih predlogov, dvakrat eh, smo eh, morali eh, Eh, se tega lotiti, kajti eden od obeh ni bil spremljiv za vse. In e, teh predlogov niso želeli sprejeti. E, in e, mogoče so se tako odločili celo unaprej. E, skratka, poslovnik resnično potrebujemo, to želim še enkrat počrtati kajti eh, naprimer priporočila, za katere glasujejo velika večina, kaj je to velika večina, ki jo potem eh, odločitve oziroma sklepe, ki jih potem ponovno osporavajo in dajo pod vprašanje. Toliko sem želela eh, povedati. Eh, glede eh, SAPC-ja, hvala lepa gospa Makovej, eh, tako da se najbolje razumemo, o čem je govoril včeraj gospod Jakovčič besedo dajem eh, gospej Suzani Melior, ki je tudi bila članica del te delegacije. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, predsedujoči. Prvič sem bila na poti v takem pridružitveno stabilizacijskem odboru in tudi sama sem imela pozitivne tise. Gospa Makovej je poskušala opisati, kako težko je potekala razprava. Sprašujem se tudi, kajti najbolj sporna točka je bila odrežba treh ministrov v pogovorih. Sprašujem se torej, ali je vedno tako, ali pa imamo običajne postopke, da se samo zunani minister določene države predstavi in odgovarja na vprašanje. Potem ne morem soditi. Vendar pa priterujem vam, to moramo pojasniti, zato da bomo imeli običajne postopke za vse stabilizacijsko pridružitvene sestanke odborov. Moj vtis v Albaniji pa je tak, da na politični ravni skušajo doseči napredek, pripravljajo zakonodajo, mora jim pa še prav posebno uspeti pritegniti v to tudi civilno družbo, torej premostiti razkorak med politiko in civilno družbo. Kolega Fleckenstein je to včeraj dobro opisal. Gre za to, da bodo ljudje upazili, da je prišlo do pozitivne spremembe in da bodo šele potem lahko sprejeli demokracijo in jo tudi živeli. Mislim, da je ta postopek v polnem teku, vendar pa zakonodajne spremembe, kot sem rečeno, izvajajo, moramo pa gledati naprej. Hvala lepa. Besedo dajem kolegi Šlajn. Kolegici Šlajn. Hvala lepa. E, kome... Hvala lepa. Tudi sama sem bila članica delegacije in kot je rekla gospa Makovej, je bil eden od največjih eh, problemov, s katerimi smo se srečali, eh, pomankljiva politična eh, stabilnost in premalo dialog in večina, ki ogroža legitimnost institucij. Pot potrebno bi bilo več zaupanja tudi se strani eh, državljanov in vse to vodi v, je vodilo v napetosti med našimi eh, sestanki. Vendar eh, bo verjetno to bolje, prišlo bo do upravnih volitev junija meseca in sama upam, da bo potem pravzaprav ton razprav eh, drugačen in da bo v večji meri vodil k dialogu in boljšemu eh, procesu. Sicer pa, kot sem že povedala, veliko je še za narediti eh, in izboljšati. Gre za eh, ad hoc odbor o pravosodju, potrebno je tudi zagotoviti depolitizacijo e, sodne veje, pa e, se tudi bolj uvesti več profesionalizma. Eh, in eh, tudi v javni upravi zlasti pa zagotoviti neodvisnost eh, sodstva. Potem je potrebno tudi več narediti glede boja proti organiziranemu kriminalu in lahko rečem, da je bila razprava ta razprava korisna. Strinjam se s, s Suzan, da je potrebno pritegniti tudi predstavnike eh, civilne družbe, ki imajo pomembno vlogo, ko spremljajo in, eh, in govorijo o tem, eh, če tudi ne sodelujejo neposredno v teh razpravah. Potrebujemo bolj strukturiran mehanizem, z drugimi besedami, in uh, imeti na voljo uh, Eh, pravzaprav z vode, da lahko eh, pride do bolj neodvisne, do boljšega stanja na področju demokracije. In lahko rečemo, da bo na ta način tudi sam ton razprav boljši eh, na naslednjih sestankih. Sedaj ima besedo kolega Boštinar. Zahvaljujem se eh, poročevalki za predstavljeno, pa tudi eh, glede razvoja stvari v Albaniji. Tisti, ki niso seznanjeni s tem v Albaniji, morajo vedeti, da je realnost danes pravzaprav posledica njihovih eh, napak iz preteklosti, pa tudi za vidika napak, ki smo jih mi sami v Evropskem parlamentu naredili in eh, sporazum, eh, ki sta ga, eh, ki sta ga dosegla gospod Kukan in gospod Flekenstein, sta, Flekenstein, sta obe stranki morali sprejeti oziroma se zavezati, da bodo to spoštovali ker sami eh, so navajeni na to, naprimer na kolege iz socialistične stranke, za eh, pravzaprav promoviranje lastne agende doma. Ne da bi si zagotovili, ali so informacije brezpogojno zanesljive. Skratka, ta potreba, da se vse dvakrat preverja, kot prvič in kot drugič, da se govori Eh, soglasno z enim glasom o razmerah v Albaniji. To je izjemno pomembno, zlasti če pomislimo na to, kar je povedal Edi Rama eh, glede odnosov s Kosovom nedavno. Ne na zadnje se je potrebno tudi nekaj naučiti, potegniti določene sklepe iz uh, Eh, načina, kako eh, sta se obe strani obnašali v tirani. To je zelo pomembno za razumevanje naših skupin. Včasih je potrebno biti dovolj pogumen, da se znamo distancirati od lastnih partnerjev in sogovornikov zato, da zagotovimo, da ko enkrat pride do soglasja o eh, pravilih na obeh straneh, jih morajo oziroma eh, jih morata obe strani spoštovati in da se morajo tudi zavedati, da bo prišlo do sankcij, če ne bo tako. In lahko tudi ugotovimo, da eh, naprimer so znaki, da, eh, da obstaja pripravljenost, da posredujejo Eh, določena vprašanja v obravnavo v eh, Bruslju, zato da pozabijo na eh, zgodovino, ko je bilo vse skupaj popoloma drugače. Ko, naprimer, so imeli vedno in vselej prav tisti, ki so na oblasti, tisti, ki pa so bili na drugi strani, so se vedno mutili oziroma se njih sploh ni upoštevalo. Skratka, na tak način bodo lahko odigrali potrebno vlogo za doseganje stabilizacije. Monika, želi še nekaj dodati? Hvala, zahvaljujem se kolegom za njihove pripombe. V tem smo skupaj, tako v dobrem kot v slabem. Gospa Melior in gospa Šlajn zlasti. Res je, strinjam se. Podpreti moramo konkretne ukrepe za napredovanje po tej poti in gre eh, za. Vedeti je potrebno, da v prejšnjem, eh, naprimer, sklicu pri njih, ko so socialisti eh, bojkotirali, vse bojkotirali in te kritike smo, te kritične pripombe smo slišali tudi sami, ko so se preveč povezovali oziroma eh, samo ustrezne stranke na eni in drugi eh, strani. In eh, povedali smo jim, da, jim, da nam to lani ni bilo všeč, namreč da posamezne skupine Evropskega parlamenta v bistvu podprejo somiš, eh, ljudi iz eh, somišljeniške eh, stranke v Albaniji. Potrebno je upoštevati dobre in slabe plati, ne glede na pripadnost določeni stranki. In Vemo tudi, da se bo potrebno bolj osredotočiti na civilno družbo, na poskrbeti za to, da bodo tudi sami sodelovali. Eh, velike razlike so tudi med Tirano in preostalim delom države, kajti vse posod druge eh, eh, vlada velika revščina. In to nima nič opraviti z uč, za članstvom Evropske unije. Te razlike so ogre, ogromne in vse to je potrebno imeti na umu in obravnavati z veliko pozornostjo. Sicer pa se bo potrebno prizatevati še bolj in to so jim tudi povedali, da, eh, da privedejo oblikovanje priporočil v sklepno fazo to je korisno za njih, to delamo za njih. Najlepša hvala, zahvaljujem se kolegom, ki so se nam pridružili na tej misiji. Najlepša hvala, gospa Makovej, tudi mi upamo, da boste lahko čim prej sprejeli ta poslovnik. Eh, kajti tudi sam sem prisostoval nekaterim sestankom, že tudi v prejšnjem eh, sklicu žal eh, niso mogli priti do eh, končnega sklepa. O tem tu so tudi tri od trije odstavki v primerjavi za več stranmi. Vse to že kaže na znatno razliko. Potem je potrebno upoštevati politično polarizacijo, ne le v Albaniji. To opažamo tudi v Makedoniji, naprimer, in to je slab signal in prav gotovo pravzaprav eh, ne pomeni, da ta evropska dinamika eh, deluje v pravi smeri. Upamo le lahko, da bo naslednji sestanek z vidika sklepov bolj produktiven. Samo še nekaj bi povedala. Eh, mediji so bili prisotni. Naprimer, s tem smo se srečali tudi v Moldaviji pri srečanju s komunistično stranko večina medijev je dejala. Eh, no, eh, pravzaprav nasprotja, nasprotovanja so celo v Evropskem parlamentu. Eh, ljudje imajo tega dovolj, dovolj imajo škandalov in nasprotovanja. In sicer v zvezi s čem? S ničemer. To smo lahko videli. Hvala lepa. Hvala. S tem smo pri koncu sestanka. Naslednji sestanek bo na začetku maja. Hvala vsem.